potrdili včerajšnji zapisnik, če ni ugovorov, smo ga s tem potrdili. Nadaljujemo pa z naslednjo točko na dnevnem redu, to je delovni program Evropske komisije. Prvi bo dobil besedo predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker. Hvala lepa, gospod predsednik. Veliko čast mi je, da lahko predstavim delovni program Evropske komisije, čeprav mi je žal, da moram to storiti po teh težkih novicah. Rad bi pa uh, čestital dobitniku Karlove nagrade ki eh, jo je prejel tudi luksemburški narod, pa tudi jaz sem jo eh, prejel v preteklosti. Kar zadeva zadnji program nove komisije, mi dovolite, gospod predsednik da sem dobil vtis v času volilne kampanje, ko ste vi bili moj prijateljski nasprotnik, tako kot G in drugi, da evropski državljani želijo nekakšen nov začetek v Evropi. Torej, to je ta vtis, ki sem ga dobil, potem, ko sem obiskal približno 20 držav in 33 mest v Evropski uniji. Tako da sem se potem znala zaljubil v Evropo, kajti le redko v tako kratkem času lahko uh, obiščemo toliko raznolikosti v Evropi, se srečamo s toliko ljudmi. In strinjali smo se v samem postopku spostojiti Evropske komisije, da se mora ta osredotočiti na bistveno, da se mora komisija osredotočiti na na velike teme, skladno z smernicami, ki sem jih predstavil že 15. julija pred vami in tudi ob koncu ob oktobra. Strinjali smo se, da vse težave, ki obstajajo v Evropi, niso nujno tudi težave Evropske unije, niti Evropske komisije. Kajti številni smo rekli, da moramo uh, poudariti načelo subsidijarnosti in postiti Eh, torej, da se težave eh, rešujejo na primerni ravni na ravni držav članic, lokalnih skupnosti, torej pač tam, kjer je to primernejši kraj za reševanje lokalnih nacionalnih težav. Na osnovi teh načel in skladu s mencami komisije smo uh, proučili 452 zakonodajnih pobud ki se trenutno proučujejo in ki so predmet razprav. To smo storili tako, da smo imeli v mislih glavne prednostne naloge Evropske unije. Kaj je glavna prednostna naloga za Evropsko unijo? Gotovo vse povezano z rastjo in delovnimi mesti. Zato smo tri tedne po v začetku našega delovanja predstavili ambiciozen naložbeni načrt, ki bo dal uh, nam veliko dela in veseli me, da je Evropski parlament zelo zauzet za ta program in da se je lotil obravnave besedil, ki so s tem v zvezi povezani. Začeli smo s številnimi pobudami, ki smo jih začeli, ki jih nameravamo vzpostaviti. Eh, včasih je komisija predstavila po 100 eh, pobud na leto. Za leto 2015 jih imamo 130. Torej, sedaj predstavljamo delovni program za leto 2015, ne za celotno zakonodajno obdobje. Torej, moramo omejiti število novih pobud in se držati načela um, diskontinuitete. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo omaknili ali spremenili 83 besedil, ki jih imamo na mizi. Med novimi pobudami, poleg investicijskega načrta, ki je seveda zelo pomemben, imamo tudi vse tisto, kar je povezano z fiskalnimi vprašanji. Komisija bo v prvih šestih mesecih pripravila predlog uh, direktive za, za tako imenovani tax ruling. Potem bomo pripravili akcijski načrt uh, za boj proti davčnim utajam in davčnim goljufijam. Tu se bomo držali načela, da je uh, država dobička tista, kjer je treba tudi obdavčiti uh, dohodek. Prijazno bi rad dejal, da eh, vsak dan mi, me sprašujete, kdaj bomo nekaj storili in torej odgovor je leto 2015. Franz Timmermans, ki mu čestitam za njegovo odlično delo pri koordinaciji dela komisije, je spregovoril vsemi komisarji in je pripravil delovni program skupaj z svetom ministrov in s parlamentom, Evropskim parlamentom in ima res zaslugo za to delo. Zato bom njemu dal priložnost, da predstavi delovni program komisije in prednostne naloge komisije. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobi podpredsednik komisije, gospod Timrman. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi tudi jaz rad čestital tistim, ki so danes prejeli Karlovo nagrado. Ta nagrada je zelo pomembna vam in meni, zato ker prihajava iz regije eh, blizu Ahna, ki je prestolnica za Karlovo nagrado. Ta je tesno povezana eh, celjenjem ran, ki jih je zadala druga svetovna vojna eh, evropejcem. Evropejcem, ki so za to zaslužni, eh, podeljujemo Karlovo nagrado. Preko vas, gospod predsednik, bi se rad temu parlamentu tudi zahvalil za vse eh, sodelovanje, ki smo bili priča pri pripravi delovnega programa za komisijo za leto 2015. Kot je predsednik povedal, se moramo osredotočiti na prioritete za leto 2015 in samo za leto 2015. Komisija si bo zagotovo tudi v prihodnih letih zastavljala prioritete, ampak jih bo razdelala potem v delovnih programih za posamezna leta. Evropska komisija želi uvesti spremembe. Uh, v svojo delovno metodologijo, naprimer, vendar to lahko stori le v sodelovanju z vami in svetom. Ob današnji predstavitvi delovnega programa vas tudi vabimo, da to uporabite kot okvir za razpravo med institucijama. Eh, tretjo institucijo v zakonodajnem trikotniku pa eh, prav tako ponujamo roko. Kot je dejal predsednik, lahko pričakujemo 23 novih ukrepov. Končujemo s prakso eh, seznamo, ker ne bi radi bili nepopolni. Osredotočamo se manj 23 ustreznih in specifičnih ukrepov za leto 2015. To še ne pomeni, da ne bomo delali na prihodnih eh, pobudah za izvajanje političnih smernic, kot je večletni finančni okvir, eh, srednjeročni pregled Zagotovo bomo to počeli in o tem početju vse čas obveščali Evropski parlament. Naša prva prioriteta, kot je povedal predsednik, pa je izvesti zdaj investicijski načrt za Evropo. Hitro moramo ukrepati. Strategijo smo že na samem začetku mandata, v prvem mesecu, že predstavili. Zdaj je treba izvesti, najti uh, investicije v javnem in zasednem sektorju za vrednosti več kot 300 milijard evrov v prihodnih letih. Radi bi zavezali svežno za digitalni notranji trg, zato da bi spodbudili digitalno gospodarstvo in digitalno družbo. To bomo storili s tem, da bomo dopolnili uh, telekomunikacijski regulativni okvir, posodobili uh, pravila za roaming, uh, posodobili pravila za elektronske nakupe, izboljšali uh, kibernetsko varnost in uh, izboljšali tudi digitalizacijo različnih storitev. Digitalno gospodarstvo je bistveno Potem pa je tu energetika. Treba je zagotoviti energijo, zmanjšati porabo, ukrepiti eh, zelene tehnologije in zboljšati energetsko učinkovitost. Prav tako je treba okrepiti bančno unijo, kot tudi kapitalsko unijo, zato bo Evropska unija spet postala kraj naložb. Treba je pa tudi seveda spodbuditi socialni dialog na prav vseh ravneh. Evropska komisija želi biti pravična in zagotoviti priložnost vsem v družbi. Na nov način bomo skušali podpreti države članice, zato da bi mlade in uh, dolgoročno brezposobno lahko tudi druge državljane uh, pripeljali v službo in jim zagotovili tudi veščine, da bodo to službo ohranili. Sprejeli bomo celo vrsto ukrepov, zato bomo izboljšali mobilnost delavcev, državam članicam pa dali podporo, zato da uh, koristi socialnih sistemov ne bo nihče zlorabljal potem je tu pravična obdavčitev. Državljani jo zahtevajo. Naš cilj mora biti, da se dobiček podjetij obdavči tam, kjer je dobiček nastal, tudi v digitalnem eh, gospodarstvu. Pripravili bomo akcijski načrt za to. Prinesli bomo tudi predloge glede transparentnosti eh, davčnih pravil in tako eh, tudi okrepili delo na področju konsolidirane eh, davčne osnove za obdavčitev dobička podjetij. Eh, Pripravljamo tudi uh, načrt za obravnavo migracij. Eh, evropski državljani zahtevajo, da nadzorujemo migracije, da pa Evropska unija vseeno ostane privlačna za talentirane priseljence. Prav tako bomo eh, še naprej nadaljevali sosedsko politiko, kjer bomo tudi nadaljevali z demokratičnimi spremembami, Srečali smo se že s tistimi, ki so za to pristojni in upamo, da bomo tudi z Evropskim parlamentom lahko sodelovali. Kritično smo pripravljali naš eh, načrt, upamo, da bo ustvaril rast in delovne mesta, upamo, da bo izpolnil pričakovanje državljanov, upamo, da bo eh, prinesel koristi in ne ustvaril bremena. Prav tako smo se pri pripravi vse čas spraševali, ali so vse pobude, skladne z desetimi prioritetami, uh, o katerih ste se dogovorili s predsednikom Junkerjem. Zastavili smo se tudi vprašanje vsakeč znova. Pri, vsakih, pri vsakem izmed 400 in več predlogih, ki so že na mizi, ali so koristni, ali so potrebni v skladu z okvirnim uh, eh, sporozumom, ki sta ga sprejeli naši instituciji. Uh, To je pomembno načelo, vendar pa je v praksi zelo vedno težko uh, ugotoviti, ali so posamezni predlogi dejansko tudi upretivni. To sem v preteklih tednih ugotovil. Kar se tiče novega administrativnega cikla, zdaj je treba energijo posvetiti tistim ljudem, pardon, tistim predlogom, ki bodo imeli največji učinek glede ustvarjanja rasti in delovnega mest in ko bo ustvarjal trajnostna eh, razvoj za vso Evropo. Uh, Pregledali smo vse sektore horizontalno in ugotavljali, kaj storiti s predlogi, ki so že na mizi. Hočemo doseči rezultate na terenu. Če predlogi ne bodo dosegli zastavljenih ciljev, bomo predlagali alternativne, upamo, bolj učinkovite pristope. To velja že za direktivo za energetski davek, predlagamo, da jo omaknemo, zaradi tega, ker je v poganjih o svetu besedilo tako razvodenelo, da to ni več v skladu z našim ciljem obdavčiti energente, tako da bi to dejansko pomagalo pri zmanjšanju investicij od 2. Prav tako predlagamo, da omaknemo predlog o uh, krožnem gospodarstvu, zato da se najde bolj ambiciozen in bolj učinkovit pristop. Naj zaključim se boste potem rekli, da je kaj narobe, ampak morda, ko boste slišali do konca, niti ne boste več tako mislili. Kar bi mi radi zagotovili? Zagotovili, da je krožno gospodarstvo krožni pristop, ne pa, da se konča na pol. In zato bomo umaknili predlog glede odpadkov in predlagali nekaj veliko bolj ambicioznega, kar bo pokrivalo celotni krog celotni cikl. In to bomo storili v letu 2015. Ne bomo zavlačevali, to bomo storili zelo, zelo hitro, zato ker bi radi videli, da bo krožno gospodarstvo na prvem mestu, ko se bo Junkerjev načrt izvedlo, bo na to evropsko gospodarstvo pripravljeno in da bo to že krožno gospodarstvo in pripravljeno na res celoten cikl. Če bomo omaknili Uh, eh, predlog glede odpadkov je to zato, ker bi radi bolj ambiciozen predlog in radi bi videli, da Eh, evropskemu gospodarstvu damo eh, ta elan, ki ga prinaša krožno gospodarstvo. In jaz sem pripričan, da z Junkerjevim načrtom to lahko tudi storimo. Pripričan sem. Bo še kdo kaj zaklical? Prav. Predstavili bomo bolj ambiciozen predlog za to, da bi promovirali torej evropsko gospodarstvo v prihodnem letu. Radi bi spodbudili investicije evropskega gospodarstva z novim posebnim eh, skladom za investicije in pa strukturnim investicijskim skladom. V političnih smernicah smo zapisali, da bomo pregledali tudi tako je tudi z letalstvom. In tu zaključujem. Obstajajo dobre možnosti, da bi bil predlog za srednje velike uh, gorilne oziroma korilne naprave bil odmaknen, zaradi tega, ker je mogoče uh, pripraviti kaj bolj ambicioznega. Pokazalo se je tudi, da je ta predlog zelo sporan. Zato bi radi zdaj v pogajanje dali spremenjen predlog, zato da bi lahko z njim eh, zagotovili sinergijo pri zagotavljanju čistega zraka, tu ne gre za letalstvo zagotovo, eh, in podarjam, da pri tem ne bomo odstopili od zastavljenih ciljev. Zdaj smo le zelo pazljivi pri tem, ko izbiramo metode, s katerimi bomo lahko čim prej uh, dosegli zastavljene cilje, med drugim čistejši zrak v Evropi. Pogovarjali smo se tudi precej o direktivi o obrtniškem dopustu. Naj jasno povem, da komisija obžaluje, da obstajajo velike ovire za žene in za njihovo napredovanje na delovnem mestu, tako kot tudi vi v preteklih letih, morda tudi zaradi našega predloga, so mnoge države članice izboljšale okoliščine oziroma pogoje za porodniški dopust, za materinski dopust. Vendar pa je treba storiti še več, da bi, da bi žene lahko sodelovali na trgu dela. Skupaj z vami in svetom smo pripravljeni še enkrat poskusiti in odpraviti blokado. Če pa v šestih mesecih ne bomo dosegli napredka, bomo predlog umaknili in predstavili novo pobudo, s katero bomo skušali odpraviti te uvire. Torej, ambiciozni bomo ostali, poskusili bomo še enkrat, da bi bila ta direktiva lahko uspešna. Vendar pa, če se ne bo nič spremenilo, bomo prevzeli drugačne pobude, da bi odpravili te blokade, da bi na koncu res izboljšali uh, okoliščine na trgu delu za ženske. Upamo, da bomo vsi lahko uložili več v to razpravo, zato da odpravimo eh, to blokado. Vse tri institucije morajo v tri, naslednjih šestih mesecih storiti vse, kar lahko, da se bodo stvari premeknile. Če ste resni glede tega, bomo to storili, če ne, bomo morali predlagati kaj novega. To je v skladu z našo vizijo boljše zakonodaje. Naš delovni program uh, je namenjen tudi po enostavljanju. Povezanje tudi eh, z pobudo REFIT, s katero komisija želi pregledati obstoječo zakonodajo in ugotoviti, ali je še vedno učinkovita in zagotavlja eh, dosegene rezultatov. Kaj nas pa zdaj čaka? Zdaj bomo z vami eh, obravnavali predloge, ki jih želimo omakniti in jih omaknili, potem ko bomo slišali, kaj imate povedati vi o tem mi smo pripričani, da bo mogoče kaj doseči le, če bomo dosegli dogovor med vsemi tremi institucijami. Računamo na podporo sveta in parlamenta pri določanju, pri katerih dosjejih se institucije lahko dogovorijo, da bodo čim prej napredovali, da bi tako prinesli koristi vsem državljanom. Veselimo se dobrega, strukturiranega dialoga v odborih v prihodnem semestru. Na podlagi izbranih izkušenj upam, da bomo lahko izvajali interstitucionalni sporozum tudi v prihodnje. Delovni program Evropske komisije ni konec sodelovanja in dialoga. To je šele začetek in veselim se tega dialoga in zato uh, se bom vrnil v ta parlament v prihodnem letu že zelo zgodaj, če mi boste to dovolili. Danes smo začeli z delom. Potrebujemo vašo podporo. Evropska unija potrebuje konkretne ukrepe za državljane, ki si zaslužijo delovnih mest in rasti. Hvala. Hvala lepa, gospod Timmermans. Sedaj pa v imenu ELS, gospod Sajer. Gospod predsednik, tudi sam vam želim čestitati za to izjemno nagrado. Bliža se čas božiča in eh, krasimo novoletne jelke. In v času božiča Veliko krat govorimo o delovnem programu komisije in eh, številni si na tem seznamu želja želijo videti čim več. Ampak letos je program komisije popolnoma drugačen. Pozdravim naj ta predlog in povedati moram, da se pri e LS-u vsi strinjamo, da bi lahko s tem delovnim programom poskrbeli, da ne bo šlo samo še za en seznam želja. Pozdravljamo spremembo, pozdravljamo enostavnost in dobro se nam zdi, da se držite teh desetih istočnic eh, delovnega programa predsednika Junkerja. Vem, da ima tudi parlament enak problem. Vsi si želimo čim daljši seznam želja in eh, v teh volitvah smo videli, da s tem izgubljamo izpred oči glavne prednostne naloge. Prioriteta izhaja iz latinske besede ena. Če imamo deset prioritet, potem to že ni več ena. Dvajset, triindvajset je več kot deset, ampak eh, triindvajset uh, ni toliko kot štiristo in nekaj. Tudi to je zelo pomembno. V imenu LS-a si želimo videti, da bi se posvečali ključnim točkam in da ne bi sprejemali pobud, ki niso ključnega pomena. Prav tako moramo biti pozorni na to, da bomo poskrbeli za izvajanje. Kolegice in kolegi tukaj v parlamentu večkrat zahtevajo nove elemente v zakonodaji, preprosto zato, ker izvajanje ni ustrezno. Tudi sam bi pozdravil vaše posvečanje fazi izvajanja. To mi je všeč. Lepo bi bilo, če bi bil program komisije usmerjen v rast. Ustvarjati moramo pogoje za delovna mesta, za mobilnost na trgu dela in tudi za boljše izobraževanje, za oblikovanje spretnosti, naprimer na področju IT. Energetska unija, zagotavljanje varne oskrbe z energijo, digitalni enotni trg, to so vse naloge, ki so zelo pomembne. Prav tako prizadevamo oziroma podpiramo vaše prizadevanja za krčenje birokracije na vseh ravneh bolj učinkovito se moramo lotiti upravljanja denarja davkoplačevalcev, boriti pa se moramo proti davčnim utajam in izogibanjem davkom. Gospodarski akteri, naprimer kmetje in podjetja, to zahtevajo, kajti zahtevamo ugodno ozračje poslovanja, ker lahko svoje delo ljudje opravljajo tako, kot je treba. Gospod in gospodje, pozdravljamo spremembe, ampak Povedati moram, da smo zadeve natančno preučili in izvajanje je ključnega pomena. Ta New Deal komisije nam je všeč, ampak sedaj moramo vsi sodelovati, zato da bomo prednostne naloge dejansko izvedli. Videli bomo, kakšni bodo rezultati, ko se bomo ozirali v preteklost, ampak eh, komisiji želim veliko elana, nam vsem pa obilo uspeha. Hvala. Hvala. V imenu socialistov, gospod Guerrero Salom. Gospod eh, predsednik, v imenu svoje skupine vam tudi čestitam za to nagrado Karla Velikega, kaj ti to tudi eh, pomeni velik poklon za vaše delo za Evropsko unijo. Gospod predsednik, gospod podpredsednik, tokrat je nekaj drugače. S tem eh, motom smo šli na volitve maja. Vendar v čem je razlika? Naj povem, naj navedem, ta parlament je drugačen od prejšnjega. Prvič gre dejansko za izbiro Evropskega komisije in na eh, nek nov način z novim duhom. To niso moje besede, to so vaše besede, gospod Juncker. To ste povedali Julija in s tem se popolnoma strinjam. Način, na katerega smo vas izbrali, je spremenil odnos s parlamentom. S tem smo povečali vašo verodostojnost in drugačen odnos zaupanja, ki pomeni več eh, dialoga, več skupnega sodelovanja, več polaganja računov, če tako rečemo. Želim delati s parlamentom na transparenten način in na lojalen način med sebojnim zaupanjem in sodelovanjem in spoštovanjem so zakonodajalce Evropske unije predlagam, da bi posodobili način dela med komisijo in parlamentom s pomočjo konstruktivnega dialoga. To niso moje besede, to so vaše besede, gospod Timmermans. Tudi s tem se povsem strinjam. Verjemite, da obžalujem zelo, da moram v imenu svoje skupine reči, da smo razočarani in tudi nekoliko jezni to, kar smo doživeli v zadnjih dneh in urah glede delovnega programa komisije, ni skladno s temi besedami, s katerimi sem se strinjal. To je preveč podobno preteklim dejanjem. Vi pa ste rekli, da je tokrat vse drugače. Različna mnenja, pomankanje informacij, zmeda v medijih, nedovolj informacij za parlament. S tem je prišlo do uh, eh, težavo zaupanja med eh, parlamentom in komisijo in glede tega se moramo zamisliti. In tu se bom navezal na to, kar ste danes dejali. Ne gre le za to, da moramo uh, zadeve delati drugače, temveč se moramo zadev temeljito drugače lotiti. In to velja tudi za delovni program. Mi imamo predvsem vlogo naši skupini. Uh, veste, kaj je to, moramo zmanjšati brezposelnost, zlasti brezposelnost mladih. Želimo resno spremembo uh, glede fiskalnih vprašanj. Eh, no, glede te konkretne točke je komisija dala pomemben predlog tudi na podlagi naših pritiskov no tu smo res pripravljeni delati z vami zato da bi leta dva tisoč petnajst dosegli preboj na področju davkov socialni model je treba zagovarjati potrebujemo ukrepe zato da se uh, borimo proti socialnim in teritorijalnim neenakostim moramo se boriti proti revščini v, v uniji glede tega Potrebujemo pozitivno subsidijarnost, pa tudi močno Evropsko unijo, ki se bo znala odzvati na te eh, izzive. In potem predloge, ki želite omakniti. Tu imamo določene pomisleke in določene cilje res moramo ohraniti. Tudi, če bomo morda morali nekoliko spremeniti postopek. Tu imam zlasti v mislih krožno gospodarstvo in uh, porodniške dopuste. Čau, gospod Guerrero, gospod Iglesias vam želi postaviti vprašanje ali sprejmete vprašanje. Izvolite, gospod Iglesias. Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod Guerrero. Moje vprašanje je, potem, ko sem vam poslušal, ali se vam zdi, da je bilo prav, da je vaša skupina glasovala za to komisijo? v evropski uniji imamo dve vrsti koalicij imamo pozitivno koalicijo ki se želi odzvati na potrebe državljanov in reševati njihove države in negativno koalicijo ki skuša se zgolj bojevati ne pa iskati rešitev in sam sem za pozitivno koalicijo s tistimi ki želijo uh, reševati težave vi pa imate koalicijske partnerje na ekstremnih koncih te dvorane s tistimi, ki so proti vsemu, ker nimajo rešitev za državljane. E za EKR ima besedo gospa Ford. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala, da ste na začetku opozorili na šokantne novice iz Pakistana starši smo in otroke pošiljamo v šolo zato, da se učijo in da so varni. Zato izražamo sočutje s tistimi, ki so danes izgubili svoje otroke. Res je, soočamo se z nevrednimi izzivi. Gospodarstva so pod pritiskom, sredstva, viri so pod pritiskom in tudi naša varnost je pod pritiskom, zato se moramo spremeniti. Evropa se mora spremeniti. Komisarja, omenjala sta spremembe, sedaj pa morata doseči tudi rezultate okrepiti moramo svojo gospodarsko odličnost, želimo, želimo doseči više standarde na področju kakovosti dela, kakovosti življenja, priložnosti in tako naprej, ampak zato potrebujemo močna gospodarstva. Gospodarstvo je na prvem mestu. Vsaka pobuda Evropske unije mora iti skozi ta preizkus, ali bo to olajšalo poslovanje ali ga otežilo. V preteklosti je Evropska unija prevečkrat pripravljala novo zakonodajo, ne da bi ob tem imeli v mislih mala in srednja podjetja in inovacije. Temu moramo narediti konec. Naše odločitve morajo temeljiti na dokazih. Gospod Juncker, naši skupini ste obljubili, da boste ohranili glavnega znanstvenega svetovalca. Prosim, da držite to obljubo ob obstoječih zakonih moramo poskrbeti tudi, da bodo ti delovali. Pri tem, ko pripravljamo novo zakonodajo. Zadnja komisija je obljubila, da bo zmanjšala breme. Ali boste držali to obljubo, si boste zastavili cilj za manjšanje birokracije, boste ta cilj izpolnili. Posvetiti se moramo rasti enotnemu trgu na področju energije, storitev. Tudi nova pravila pri javnih naročilih bi morala pomagati, pomagati rasti. Mislim, da moramo tukaj uvesti potrebne spremembe. Leta 2015 se želimo veseliti leta 2050, ne pa z um, neko nostalgijo gledati na 1950. Potrebujemo živahen trg okrepiti moramo zunanjo trgovino in če ne bomo imeli sporozuma z ZDA, potem bomo dejansko zaostali. Sprostiti moramo naložbe, še posebej za mala in srednja podjetja in infrastrukturo. Naložbe morajo temeljiti na zasebnem denarju, ne samo na dolgu, kajti krize eh, javnega dolga še ni konec. Nestabilnost je ključnega pomena, tudi strukturne reforme so ključnega pomena. To pa ne pomeni, da bomo imeli kar socialne politike zaposlovanja, kajti če bomo šli preko vlad, bomo dosegli negativne rezultate. In komisarja ne moremo imeti nek eh, nabor pravil za javno porabo doma in drug nabor pravil tukaj na evropski ravni. Vi morate pomesti pred svojim pragom. In zaradi tega, ker so javne storitve pod takšnim pritiskom, se ljudje bojijo priseljevanja. Tudi ta pomislek moramo obravnavati. Res je, sodelovati moramo s tretjimi državami in se boriti proti vzrokom priseljevanja, ampak ukrepati moramo tudi zato, da bomo preprečili zlorabe sistema priseljevanja tako v Evropski uniji kot zunanje. Naš enotni trg naj bi pomagal podjetjem in potrošnikom da lažje trgujejo v 28 državah, ne pa, da gre za birokratski univerzalni pristop, ki duši ustvarjalnost in zmanjšuje konkurenco. Ne potrebujemo pravil, ne potrebujemo birokracije, to je naša vizija, sodelovali bomo s tistimi, ki se z nami strinjajo. Hvala. Gospa Ford, gospod Leichtfried vam želi zastaviti vprašanje. Gospod Leichtfried, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa Ford, tukaj sem. Natančno sem vam prisluhnil in imam vprašanje, kajti ena točka mi je bila zelo zanimiva. Rekli ste, da ima gospodarstvo prednost in da tega ne smemo ovirati. Ali to pomeni, da ne bomo imeli več pravil na področju dela, bomo imeli nizke davke za, visok, za velike koncerne in da bomo izkoriščali delavce? če menite, da bi, morali, da bi moralo biti tako, potem z vami ne bomo sodelovali. To ni naše mnenje. Naše mnenje je, da morajo imeti od gospodarske rasti vsi nekaj, ne samo tisti veliki. Sveda, vsi morajo imeti nekaj od rasti, ampak rast najprej potrebujemo, če si želimo deliti rezultate tega. Najprej moramo podpirati gospodarstvo, zato da bomo zagotavljali priložnosti za vse in tudi više standarde življenja. Zato mi zahtevamo bolj vitek pristop, ki bo seveda spoštoval tudi subsidijarnost. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa v imenu Alde, gospa Intfeld, izvolite. Yes, Hvala, gospod predsednik. Tudi sama vam čestitam v imenu skupine Alde za nagrado, ki ste jo prijeli. No, na začetku je treba povedati, da govorimo o boljši zakonodaji. In po mojem mnenju bi to pomenilo tudi preglednost in vključitev parlamenta. Ampak kolikor vem, imamo sedaj razpravo na osnovi dokumenta, ki ga je nekdo poslal tisku. To se mi zdi zelo nenavadno, kajti Alde seveda podpira. Um, poenostavljanje zakonodaje na evropski ravni. Tudi mi smo za to, da ne oviramo rasti in da ne mm, uvajamo nekih univerzalnih pristopov. Ampak komisija mora biti previdna, ne sme kar arbitrarno črtati zakonov in zakonskih predlogov. Demokratično se je treba tega lotiti. Nihče ne more biti proti temu, da odpravimo nepotrebna pravila. Ampak nekaj se lahko eni osebi zdi nepotrebno, drugi pa ključno. Zato se mora komisija posvetiti velikim temam in Alde to seveda podpira. Pri Aldeju tudi menimo, da je enako obravnava moških in žensk zelo pomembna, ampak po logiki komisije je direktiva za boj proti diskriminaciji neprimerna birokracija. Tudi preglednost je za nas zelo pomembna, ampak komisija meni, da to ni potrebno. Alde meni, da je trajnost zelo pomembna, ampak komisija meni, da bi bilo dobro umakniti predloge v zvezi s kakovostjo zraka in odpadki. Alde prav tako meni, da so demokratične vrednote in pravna država pomembni in eh, žal v številnih držav članicah ta dva pogoja nista vedno izpolnjena. Komisija pa ne predlaga nobenega instrumenta na tem področju. Demokracija, pravna država. To je nepotrebno. Parlament je zavrnil predlog za. Schemo EUPNR komisija pa to še vedno zahteva brez ustrezne upravičitve za to. Po našem mnenju bi se komisija morala posvetiti temu, da bi izboljšali proces, ne pa, da se ignorira rezultat demokratičnih odločitev. Ali da nasprotuje temu, da se umaknejo dosjeju samo zato, ker države članice ne morejo prevzeti odgovornosti in je svet paraliziran. Če bi to bilo res, potem številni zakoni danes ne bi obstajali, zakoni, ki koristijo državljanom. Ne bi imeli bančne unije, ne bi imeli evropskega patenta, ne bi imeli standarde na področju zdravja in varnosti pri delu, ne bi imeli skupnih pravil za azil. Črtanje ali poenostavljanje zakonov je morda korisno, ampak kako bo komisija rešila problem, ko države članice nalagajo nove, novo breme v okviru obstoječe zakonodaje. Kako bo komisija poskrbela za izvajanje zakonodaje v državah članicah? Zanima me, ali bo komisija dejansko uvedla klauzulo o izteku v vse svoje predloge. Zanima pa me, ali bo komisija dvignila standarde preglednosti in standarde glede dostopa do dokumentov, zato da bomo lahko javnost preverili uh, vaše delo, kajti to je ključnega pomena za boljšo zakonodajo. Podpredsednik Timemans je rekel, da je ta komisija nastala v Evropskem parlamentu. Zato pričakujemo, da bo nova komisija sodelovala s parlamentom, da bo zmanjšala upravno breme, ampak da bo poskrbela tudi za demokratičen in pregleden zakonodajni proces. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa za skupino GUE NGL, gospa Kari. Tak i, i komisjonen, I ønsker. Hvala lepa. No, vi želite sprejeti nek nov pristop. Ne bomo več nadaljevali tako kot po starem, ampak bomo prisluhnili državljanov. No, še nikoli se nisem tako strinjala s komisijo kot pri tem vprašanju. Ampak tudi tukaj lahko rečem, da je našega strinjanja konec. Govoriti bi morali o tem, kako bomo zagotovili boljše pogoje za delojemalce. Sedaj pa spodbujamo delo dajalce in obremenjujemo delojemalce. Vaši predlogi ne bodo koristili delojemalcem, če se jim krčijo pravice, zato da bo podjetnikom pač laže. To so vaši predlogi. Zato potrebujemo nov začetek, drugačen začetek. Državljani in država blaginje morajo biti v osredju. Zato moramo celoten program refita pokopati. To ne koristi ničemor. Hvala lepa. Hvala sedaj pa gospod Lamerc v imenu zelenih. Gospod predsednik, prav imate. To je res uh, zadnja priložnost za Evropo in če želimo državljane pripričati o evropskih integracijah, potem se moramo približati državljanom. To ste sami dejali. Kaj pa sploh to pomeni? To pomeni, da moramo delati za večino državljanov, ne pa za samo za neko manjšino. Če želimo to doseči, potem se moramo držati treh stvari. Prvič moramo zagotoviti socialno pravičnost. Pravite, da si Evropa zasluži trojni A glede socialne pravičnosti in to se lahko uh, strinjamo. In prva stvar s tem v zvezi je davčna pravičnost. Predstavili ste nekatere pobude glede tega in to so gotovo koraki v pravo smer. Moramo storiti še veliko glede davčne eh, transparentnosti in to bi lahko politično lahko dosegli in tu vas res podpiramo. No, nismo pa nič slišali od vas ali od gospoda Timmermansa glede tega, da bi morali pregledati svežen eh, glede gospodarskega upravljanja, zato da bi zmanjšali revščino, da bi zmanjšali neenakost, da bi dosegli okoljske uh, cilje. Ti so tako pomembni kot proračunski cilji, kajti uh, tudi to je pomembno za naše vlade. Uh, Poleg tega niste govorili o direktivi o napotenih delavcih. In ravno to je tisto, kar povzroča konkurenco med delavci zlasti, kot za tiste najbolj ogrožene. Potem vprašanje eh, ocene družbenega vpliva vsakega predloga. Potem vprašanje okoljskih zavez. Eh, nekateri pravijo, da je eh, prehod na zeleno ekonomijo breme. Ne, to je nekaj, kar nujno potrebujemo. Mi smo še vedno odvisni od uvoza energije in, in zato je to tudi neke vrste priložnost za nas, da postanemo uh, prvi, ko gre za novo industrijsko revolucijo. Slišal sem uh, govora o lobiranju. Nismo pa ni slišali o tem, da potrebujemo veliko bolj poglobljen demokratični nadzor strani Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov. Tako bomo dali večjo verodostojnost eh, tudi, ko gre recimo za priporočila, ki so namenjena državam članicam. Pogosto je tako, da eh, nihče ne daje tem priporočilom demokratične veljave, saj jih uh, eh, spremejo uradniki, uh, ne pa tisti, ki so neposredno izvoljeni. Die Dolmetscher, zu die un peu trop vite, uh, hitro govorite, prosim, nekoliko bolj počasi morate govoriti. To je pač moj entuzijazem, se pravi, čujem. No. Vprašanje boljše zakonodaje. Gospod eh, Timmermans. Uh, rekli ste, da boljša regulacija ne pomeni nič ali manj regulacije. Povedali ste zanimive eh, stvari glede svojih načrtov. Vendar rad bi, da mi potrdite, da ne gre za to, da boste umaknili predlog glede kakovosti zraka. In potem vprašanje refita. To je sredstvo, ki ga uporabljamo zato, da lahko vsake toliko uh, se ošibi uh, okoljsko zakonodajo in refit ne sme biti povod za to, da bi imeli deregulacijo. In ob koncu mislim, da moramo več razmišljati o državljanih. Komisar Hill je potreboval pet dni, da se je odzval uh, na dopis strani uh, federacije bančnikov. Mislim, da bi se moral takoj odzvati na takšno vprašanje. Torej, to za nas ni sprejemljivo, da imamo tak uh, pristop glede obravnave pomembnih vprašanj. Gospod Lambert, gospod Wolf vam želi zastaviti vprašanje. Izvolite. Ob začetku ste predlagali, da bi, oziroma ste dejali, da je to zadnja priložnost gospoda Timmermansa, da da priložnost večini, ne pa manjšini v Evropi? Ali želi, želite povedati, da Evropska unija sedaj skrbi le za peščico ljudi, ne pa za večino? Slušajte, sem preprost človek, sem inženir in eh, gledam pač številke. In ko se gledajo številke, vidim, da v Evropi do začetka krize, eh, komu gre bolje finančno gledano, kaj vidimo? statistike pravijo, da v glavnem je nekaj odstotkov prebivalstva v boljšem položaju, večina pa živi enako ali slabše. Torej lahko ugotovim, da politike, ki jih imamo v eh, Evropi, so torej takšne, ki koristijo manjšini, ko gre za politike vlad ali Evropske unije. Hvala lepa, gospod Lambert, za EFDD, gospod Farage. Uh, gospod juncker tu sedaj postavljate nov delovni uh, program vendar vi se predvsem ukvarjate s svojimi piarovci želite dati novo podobo evropski komisiji in imate nov slogan nov začetek za evropo. No, to slišimo vsake, uh, vsakih pet let. Mislim, da bi nam morali vrniti nazaj denar, ki ga dajemo v evropske projekte na stavbi eh, Berlemonta sem videl eh, portret vas in ostalih komisarjev in pisalo je nov začetek za Evropsko komisijo. Ne vem, kaj je tu noge. Imate pet nekdanjih eh, predsednikov vlad, imate 19 nekdanjih ministrov, sedem nekdanjih komisarjev. Res ne vem, kaj je tu novega. Uh, zdi se, kot da je to nekakšno, nekakšno odlagališče za stare, odpisane politike. In sedaj imamo tu vas, gospod predsednik, gotovo nihče ne uh, dvomi o vaših uh, sposobnostih. Dober operater ste, uh, eh, 250 multinacionalk, uh, se je izognilo plačevanju davkov, tako da so plačevali davke v Luksemburgu v času, ko ste bili vi predsednik vlade in te davke so bili zelo nizki. Torej, ste zelo uh, kompetenten operater, gotovo kompetentni še tiste, ki je bil prej tu. Bili ste predsednik vlade Luksemburga v, v dobi 19 let. In torej, niste nič res novega na evropski sceni vi ste pač eh, eh, kot stara steklenica eh, vina in govorili ste danes o krožnem gospodarstvu. Naj povem, da sploh ne vem, zakaj gre, vendar sliši se ljubko. In danes ste nam dejali, da boste sprejeli minimalističen pristop glede zakonodaje. Torej, vi ste gotovo pametnejši od tisti, ki so bili prej. Tu vendar ne bomo od vas eh, dobili predlogov glede tega, na kakšen način naj vam gostilničari servirajo olčno olje v restauracijah. Gotovo tudi ne boste pripravili predloga glede okljivosti kumaric, kot smo to že imeli v preteklosti. No, imate minimalističen pristop, vendar. Ko smo na zadnje v Evropski uniji želeli ugotoviti, kako velika je zakonodaja, ki je naložena našim podjetjem, je bilo ugotovljeno, da imamo ogromno število strani zakonodaje in sedaj je vredno teh strani še veliko več in česar ne potrebujemo je minimalizem, eh, torej Mi ne potrebujemo minimalizma, temveč potrebujemo sekero, s katero bomo odrezali nepotrebno zakonodajo, zlasti tisto, ki bremeni uh, majhna in srednje velika podjetja. Kaj je zlasti tista, so tista, ki ne morejo eh, izvajati vaših pravil, kar je veliko lažje multinacionalkam. In potem vprašanje migracij. Glede tega se. Uh, ne moremo pogajati, zunaj kresto tu želi res eh, bistveno vprašanje in potem vprašanje Grče v evroobmočju. Mislim, da vsem jasno je bilo bolje, če Grče ne bila v evroobmočju. Eh, in mislim, da se bomo v prihodnih petih letih ukvarjali s članstvom Grče v evroobmočju in s članstvom Velike Britanije v Evropski uniji. Mislim, da boste s tem se res veliko ukvarjali v prihodnih petih letih herr abgeordneter es gibt eine frage der frau kollegin eno vprašanje gospe Bresso, če sprejmete. Hvala. Gospoda Felđe Bršala, če ni eh, vprašal, mm, če ni tudi njegova država imela koristi od zakonodaje v Luksemburgu. Uh, vidim, da nimate več britanske zastavice na klopi, torej ali to pomeni, da se daj priznate Evropski parlament in ne Britanski parlament? Uh, well, sure Nisem pripričan, kakšno je vaše vprašanje. Mena hvala, da ste mi s tem dodelili več časa za govor. Kar zadeva pravila v Luksemburgu, naj povem naslednje. Jasno sem povedal, nisem kritiziral gospoda Junkerja. Eh, tu gre za davčno konkurenčnost. Vse države eh, počno stvari na različen način in razlika Evropa je gotovo dobra. In res pravi imate, moja zastavica ni na klopi, vendar to ni angliška zastava, to je bila britanska zastava. Kraft der Flaggenwacht ist dem belgischen Streik. Mislim, da je zaradi m, mm, stavke v Belgiji prišlo do pomankanja zastavic. Ne vem, ali so zastavice bile e, žrtev stavke, ampak zagotovo bo Union Jack spet zaplapolal na naslednjem zasedanju. Ah, sitzi da Flaggenbach. Ali ste vi nosile zastave? President Schulz, uh, you... Eh, na zadnjem zasedanju v Strasburu, gospod Šulc, ste glasovali za skupino, ki je razkazovala zastave in znake, ki so uh, nakazovali na to, da so njihovi nosilci bili proti homofobiji. Uh, hkrati pa ste bili proti nacionalnim zastavam, ki so bile na naših eh, klopeh. Ogledal sem si pravila in priloga 15 eh, poslovnika Evropskega parlamenta pravi, da se lahko tolerira vizualne znake, če nikomor ne škodijo. No, mislim, da rasist in homofob sta dve žaljivi uh, besedi in mislim, da bi to morali upoštevati. No, gospod predsednik, ali lahko prosim poveste, ali je britanska zastava nekaj, kar je želivega, oziroma zakaj ste napadli pravzaprav britanske zastave? Britanska zastava ni želiva. Ugotovil sem le, da je danes nimate pred seboj. Mnogi so se navadili na to, da nosite zastavico seboj. Sem pa želel še nekaj reči. Eh, pritožili ste se, da nekateri razkazujejo plakate, ampak vaša politična skupina je uh, italijanska sekcija, tudi prikazovala uh, plakate in posterje in upal sem, da boste tudi proti temu protestirali. Na vrsti je gospod Anemans. Ne, vam ne bom več dal besede. Gospod Anemans. Predsednik Šulc. Ja, Kar sedite, kasneje boste morda lahko dobili besedo, če bo, se boste javili glede poslovnika. Besedo ima gospod Anemans. Hvala lepa. V Belgiji imamo splošno stavko in ni uh, prišlo do težav le z zastavico, temveč uh, smo imeli še številne druge eh, težave zaradi te stavke v Belgiji. No, moramo ostati kritični in skeptični glede tega, kar ste dejali. Vendar vseeno pa sem pozitivno naklonjen prioritetam, ki jih je predstavila komisija. Mi na flamskem, kot politiki in aktivni državljani, smo se vedno zauzemali za politike, kot ste jih omenjali. Vendar določene so morda nekoliko površne dejansko lahko veliko dosežemo tudi s prostovoljnimi sporazumi. No, pomembno vprašanje pa je gotovo energija in uh, tu moramo res poskrbeti za to, da ne bomo stran metali denarja. Torej, vidimo, kako velike so pristojnosti komisije glede na prednost naloge, ki ste jih izpostavili v svojem delovnem programu in mislim, da se moramo izogniti temu, da imeli preveč zakonodaje, da so stvari že sedaj šle predaleč. Ne potrebujemo več zakonodaje in na to bi vas res želel opozoriti. Moramo delati skupaj, vendar ne smemo pretirati, ker ne bomo nič dosegli. Hvala. Zdaj pa postopkovno vprašanje. Ja, kolega, zidovno, zja, zja. Izvolite, kolega, prej ste se javili. Izvolite. Uh, um, da, gospod predsednik, kot veste, moji eh, kolegi iz italijanskega gibanja 5 zvest so bili znaki, ki niso bili želivi. In poslovnik je treba enako uporabljati za vse. In vse skupine morajo uh, imeti zagotovljeno isto spoštovanje strani predsednika. In ali se strinjate z mano, da morate biti nepristranski? Torej, nekateri imajo želive slogane, pa tega nišče ne kaznuje, kot potem, ko imamo pa mi posem neželive, pa ste proti temu. Hvala lepa za vaše opozorilo. Na vrsti je gospod Džib za uh, eh, ELS.

Zelo me veseli, da si Evropska komisija prizadeva za boljšo zakonodajo. Seveda moramo poštevati tudi pravo skupnosti. Morda prihaja do določenega podvajanja in vrzeli, ki omejujejo naše omejitve. Morda bi morali za to poskrbeti. Prav gotovo obstaja še nekaj potencijala za spodbujanje gospodarske rasti in pa socialne kohezije. izvajanje določenih programov iz prejšnjega sklica zahteva tudi nekatere hitre odločitve. S tem svežnjem treba še počistiti. Tretjič pa bi želeli poudariti še prioritete komisije. Podpiramo predvsem zamisel o energetski uniji. Brez dvoma je varnost energetske preskrbe, transmisijska infrastruktura, to so zelo pomembne prioritete, še posebej v kontekstu krize na vzhodu Evrope. Potem pa še drugič, notranji trg in kako deluje. Prosto gibanje in pretok ljudi je tukaj bistvenega pomena. Prav tako je tukaj pomembna digitalna agenda, saj spodbuja pametno rast. Treba je podpirati tudi podjetništvo, še posebej MSP-je, v okviru celotnega naložbenega svežnja zelo pomembno je obdavčiti tudi dobičke, kjer se ti ustvarjajo. Zelo pogosto šele, še posebej na začetku prehoda v tržno gospodarstvo in ekonomijo kot je Poljska, prihaja do velikih prenesov, prenosov dobička. Potem pa še krožno gospodarstvo in povezava tega gospodarstva z strategijo 2020. Zdaj pa gospod Rodriguez, izvolite. Uh, uh, Spoštovani gospod predsedujoči, prvi podpredsednik in pa komisar. Delovni program Evropske komisije je zelo pomemben, saj naj bi določil novo usmeritev za Evropsko unijo in določil tudi novo raven ambicij če se želimo osredotočiti na te nove zamisli za Evropsko unijo, potem moramo začeti tudi za ustvarjanjem delovnih mest v Evropi. To zaenkrat ne deluje. Ponovno moramo zagnati ustvarjanje delovnih mest, zato da bomo premagali trend, v katerem smo se znašli, premustili gospodarske in socialne razlike med državami članicami in da bomo lahko tlakovali pot do novih dejavnosti, predvsem do zelenega prehoda v pametno in inovativno gospodarstvo. Zato moramo spremeniti usmeritev in čakamo na to, da bo Evropska komisija poudarila pomen nove politične mešanice, ki bo upoštevala fiskalno konsolidacijo, vendar pa bo pri tem glavna prioriteta gospodarska rast. Imeti moramo reforme, s katerimi bomo okrepili celoten potencial in ne le omejevali javnih izdatkov. Glavna prednostna naloga pa so naložbe. To pomeni, da moramo dobiti naložbeni načrt, s katerim bomo lahko podprli strateške projekte, ki jih v Evropi ni dovolj. To pomeni tudi to, da moramo imeti fiskalne določbe, ki bodo omogočale več fleksibilnosti pri naložbah. To pa pomeni, da moramo oblikovati tudi kredibilni načrt, s katerim se bomo soočili proti davčnim utajam in da bomo obenem poskrbeli tudi za izboljšavo situacije v smislu davčne konkurenčnosti. Naj povdarim, da je ta zgodovinska naloga v vaših rokah in sicer, da se dokonča delo na gospodarski in monetarni uniji. Najlepša hvala. Gospod Rodrigoš, oziroma gospod Jal. Najlepša hvala, gospod predsedoči, da ste videli mojo tablico tokrat. Med svojimi pripombami ste omenjali pomen ustvarjanja novih delovnih mest. Ali menite, da je evro, ta valuta, ki naj bi bila ustrezna vse in evro območje, nekaj, kar spodbuja ustvarjanje novih delovnih mest ali nekaj, kar omejuje ustvarjanje novih delovnih mest? No, če odgovorim na vaše vprašanje, mislim, da ni težava v evru. Evro je lahko prav gotovo prednost držav članic Evropske unije. Težava je v tem, da je naša ekonomska in monetarna unija v precejšnjem neravnovesju. Zaključiti moramo delo na bančni uniji, uskladiti moramo tudi povpraševanje in ponudbo za nekaterimi državami članicami, kjer obstaja velik deficit. Potem pa moramo zgraditi tudi ustrezne fiskalne zmogljivosti. V skladu s temi pogoji mislim, da lahko znova zagotovimo boljše standarde in pa ustvarjanje novih delovnih mest v evrobmočju. Najlepša hvala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 Evropske unije, da se borimo proti brezposobnosti. To je gotovo negativni fenomen, zaradi katerega danes trpijo mladi. Odpreti moramo perspektive za te mlade in omogočiti prihodnost. Na območju Evropske unije ni dobro, da mladi iščejo zaposlitev izven Evropske unije. To ni dobra rešitev in to je nekaj, česar se moramo zavedati. Januar 2014 pred enim letom, je Evropska komisija objavila deklaracijo o novih industrijah. Današnja, danes komisarka gospa Binkovska je opozorila na pomen tega, da je treba ponovno industrializirati Evropo. In gospod predsedujoči, zastaviti moramo, si moramo naslednje vprašanje. Če govorimo o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 Gospod Koban, izvolite. Um, morda se boste strinjali z mano, navezal se bom na to, kar je povedala gospa Rodrigež. Vlade ne ustvarjajo delovnih mest, podjetja in podjetniški sektor je tisti, ki ustvarja delovna mesta. To je morda nova zamisel za vse paneuropske socialistične poslance, vendar pa si marsikdo prizadeva priti v Združeno kraljestvo na Irsko in to ne zaradi tega, ker bi si želeli v Evropo. Prosim vas, da odgovorite na to vprašanje, če ste razpoznali vprašanje sploh pri tej intervenciji. naj se odzovem tudi sam z vprašanjem, kako naj bi našli rešitve, s katerimi bomo spodbudili ponovno industrializacijo. Kako Evropska komisija predvideva, da se bo lahko tega lotevala, da bomo razvijali Evropo, da se bomo borili proti brezposelnosti in da bomo zagotovili izhod iz krize. Kje bomo torej dobili sredstva, ki so za to potrebna? Najlepša hvala dve minuti za naslednjega govorca. No, mislim, da zdaj lahko prekinemo s to komedijo in nadaljujemo s pravo razpravo. Predstavili ste nam program, ki je bil razkrit že nekaj dni vnaprej. To je bilo čisto v redu, lahko smo se nekoliko pripravili na to. No, upam, da gre za govorice pri teh razkritih informacijah. Zdaj pa še nekaj besed glede programa. Mislim, da je besedilo dobro, seveda je vse še precej splošno zastavljeno, gotoviti bo treba, kakšne bodo podrobnosti in kakšna bo vsebina, vendar pa besedilo odraža številne vprašanja. Po drugi strani pa pri tem načrtu manjka to, da smo spregledali nekatera vprašanja, ki so zelo pomembna za državljane gospodarska in socialna agenda, pa tudi nekatera druga vprašanja, ki se morda ne poudarjajo v tolikšni meri. Zdaj pa še naložbeni načrt. Resnično obžalujem, da je komisija vsaj na tej točki spustila priložnost, da bi povezala koristi investicijskega načrta s strukturnimi spremembami, ki se morajo zgoditi v državah članicah kakšno bo torej pogojevanje tega. V smislu boljše zakonodaje mislim, da je to dober prvi korak, ne pa nekoliko skrbi, ali bomo dovolj kmalo začeli z izvajanjem novega sistema. To manjka v tem programu, nobenega sistema ni, nobenih ciljev, nobenih navedenih metod in praks. Pa še zadnja pripomba, zavedam se tega, da trenutno omikamo določeno zakonodajo. Upamo, da je to upravičeno. Vendar pa bi pričakoval, da bo ta proces slonev na oceni učinka, tako kot zakonodaja. Tudi umik zakonodaje more temeljiti na oceni učinka. Ne vem, če to dobro razumem, zato bi si želel nekaj pojasnil povezav s tem. Dobro izhodišče, vendar pa nekaj še manjka. No, še zaključil bi rad res se veselimo res konkretnega sistema, ki bo doprinesel k boljši zakonodaji. Najlepša hvala. Naslednji govorec je gospod Huaristi Abans. Ena minuta. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Una question de fe. Govorite, da bo tokrat drugače. Eh, pozorno sem prisluhnil vašim besedam, prebral sem sporočilo in eh, res je, da ne najdem razlogov, zakaj bi državljanom eh, sporočil neko sporočilo zaupanja o vas. To, da imamo radi Evropo in državljane, je lahko, ampak taka Evropa, kot je zdaj, nima s tem nobene veze. Treba je spoštovati subsidijarnost, to je res, ampak v temeljnih vidikih, naprimer kar se tiče okolja, Eh, komisija eh, beži in se izogiba svoje odgovornosti. Mislim, da bi potrebovali veliko bolj ambiciozne programe. Eh, spet gre tukaj za vprašanje zaupanja. Zakaj ne podate bolj ambicioznih predlogov? Potem pa demokratična sprememba, pravite, da jo boste spodbujali, da bo več preglednosti. V redu, to si bom zapisal, ampak to ne bo dovolj, da bomo povečali zaupanje državljanov državljani potrebujejo nov model, novo Evropo. Eh, želijo biti del te spremembe, eh, jaz pa žal v vašem programu tega ne vidim. Hvala. Najlepša hvala. Naslednja se z nama je gospa Evans. Ena minuta. Najlepša hvala, predsedujoči. Tako kot številni kolegi sem bila presenečena, da sem prejšnji teden slišala, da je komisija želela omakniti dva zakonodajna akta glede krožnega gospodarstva in čistega zraka. In pozvali so nas tudi tisti, ki pričakujejo od Evropske unije to, da se bomo zauzemali za okolje, da nekaj storimo. Na tisoče novih delovnih mest naj bi dobili na osnovi zelenega gospodarstva in menimo, da se nam obljubili, da bomo to dosegli. Z veseljem bom, z zanimanjem bomo spremljali, kako se bo to odvijalo. Potem pa še indikativni načrt projektov za naložbe. To ne bo le vir obnovljive energije za prihodne generacije, ampak tudi nekaj, kar bo spodbudilo naložbe v delovna mesta. Ali bomo tehnologijo razvijali tudi na osnovi podpore strani lokalne skupnosti? No, to je oblika ustvarjanja novih trajnostnih delovnih mest, ki jih moramo videti v prihodnosti. Najlepša hvala. Zdaj pa še gospod Pedičini. Dve minuti. Najlepša hvala, predsedujoči. No, spoštovane kolegice in kolegi, tako kot gospod Lambert, tudi sam prihajam iz znanstvenih sfer in ponovadi se zanašam na številke, vsaj na nekatere. 400 tisoč prezgodnih smrti vsako leto lahko povežemo z onesnaževanjem ozračja? Ali bomo storili kaj glede tega? Skladno z ocenami Evropske komisije bi lahko ustvarili 589 tisoč novih delovnih mest. In kaj bo storila Junkerjeva komisija glede tega? Umaknila bo ta predlog iz svojega svežnja. Govorimo tudi o 600 tisočih tonah obnovljivega materijala v obliki odpadkov. Privrčevali bi na 100 tisoče evrov na leto. In mislim, da bi lahko izboljšali tudi situacijo glede toplogrednih plinov. Torej omiline 2,4 odstotka, kar je trenutni cilj. Zdi se mi, da smo priča predsečnemu zapravljanju ki bo prizadelo predvsem naše državljane, tako v smislu zdravja, kot v smislu prihrankov. Državljani morajo zdaj prosjačiti na ulicah, nekateri v hudem obupu storijo celo samomor. Kaj pa tisti, ki so pripravljali te predloge, ki v miru zapravljajo tako visoke zneske, tako velike količine denarja. Bolj učinkovite ukrepe potrebujemo. Zdi se mi, da ta Evropska komisija pravzaprav predstavlja sovražnika, sovražnika nas, sovražnika evropskih državljanov. In iskreno povedano, mislim, da je nenavadno to, da se ljudje čudijo še bolj in da niso še bolj šokirani glede tega, kar se dogaja. Gospod Papadaki, se ena minuta, naslednji govorec. Apotelim mešo klimakos se pide skalaton laon, ki je Ta program je napad zoper ljudi, zoper državljane. In to zato, da se povečajo dohodki za velika podjetja. Z bolj strogim nadzorom se prenaša denar na monopoliste. Zelo poceni delovno silo naj bi imeli in zelo malo varnih delovnih mest in dolgotrajnih delovnih mest. Potem pa še digitalni trg ter prosto trgovinski sporazum z združenimi državami odpirajo nove možnosti za zaslušek za podjetja in to povzroča nove težave ljudem. Tako imenovani trgi, se pravi kapital, ne more biti zajezen. Danes potrebujemo neposredno ljudsko intervencijo za to, da bomo pridobili nazaj to, kar smo izgubili in imeli življenje brez zaslušanja monopoliziranja evropskih trgov. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Bužek. Najlepša hvala. Gospod predsedujoči, najlepša hvala. Gospod komisar. Govimo, govorimo o delovnem programu za Evropsko unijo v naslednjih letih. To je zelo pomembno, in pomembno je, da je ta program čim bolj realističen. Zakoljujem se za vaš pristop. In eh, moramo se potruditi tudi, da bomo ta program izvajali. Vendar pa nekaj v tem programu za naslednja leta ni bilo predvideno. In zanima me, ali boste za to poskrbeli v naslednjih letih. Ne moramo dopustiti tega, da bi ta pomembna vprašanja izpustili. Zdaj pa nekoliko bolj konkretno. Govorili smo o brezposobnosti. Zelo pomembno je to, da zagotovimo delovna mesta za mlade. S tem se popolnoma strinjam. V programu Evropske komisije vidim več ukrepov, s katerimi bi lahko spremenili to situacijo, zmanjšali brezposobnost. O tem smo že govorili. Potrebujemo naprimer energijo, ki bo bolj poceni, bolj dostopna, odpiranje ameriškega trga, potem varno z energetsko preskrbo. Izkoristiti moramo tudi evropska sredstva in nove tehnologije. Potem pa še drugo, zahvaljujem se vam, da ste povdarili tudi pomen digitalnega trga. Trialog bi se moral začeti čim prej in začeti moramo izvajati tudi pritisk na svet. Potem pa še tretjič, časovnica za našo industrijsko politiko. Po zaslugi ponovne industrializacije, to je bilo bistveno v okviru programa prejšnje komisije, mislim, da nam bo uspelo okrepiti. Ja, Bulman, minuti, Hvala lepa. Gospod podpredsednik komisije, napovedali ste, da bo ta komisija bolj politična. Vendar pa vas moramo seveda zato ne grajati, temveč hvaliti. Moramo pa seveda govoriti o tem, ali je to uspelo, ali je to uspelo na skupni poti dokument. Ne moremo točno vedeti, kakšne so vaše predstave glede delovnega programa, ker tega niste povedali, vendar pa dokument prejšnji teden kaže, da tega še nismo dovolj dosegli. Ne vem točno zakaj, vendar pa o tem moramo govoriti. Naj vam ponazorim na primeru. Parlament je v prejšnjem mandatu v bančni uredbi poročilo kolege Karasa uveljavil to, da so vsi finančni instituti od leta 2015, od naslednjega leta torej, da bodo morali dokazati, kje proizvajajo dobičke in kje plačujejo davke. To je dobro načelo. Kolega Karas je to uveljavil za ELS. Prisluhnili so mu. Kolega Lambert sedi tukaj, je to uveljavil za zelene. Sam sem bil poročevalec v senci za socialdemokrate. To nam je uspelo pri socialdemokratih. Mar je tako poceni, če moja skupina glede na razprave, ki jih imamo glede izogibanja plačila davkov, če pričakujemo, da bomo to razširili na vse multinacionalke. Zakaj tega predloga ni v vašem programu? Poleg tega je potrebno poskrbeti za to, da bi odstranili, skorenili prakse izogibanja plačevanja davkov in da bi končno imeli pravičnost, kar se tiče plačevanja davkov za državljane v Evropi. Dejali ste, da obstaja akcijski načrt do junija naslednjega leta. To je nov razvoj. Upam, da bo to v tem akcijskem načrtu. To je dober primer za to, kako lahko bolje delamo, če si prisluhnemo, če sodelujemo, če imamo dialog. Želite imeti partnerje, imate jih, vendar pa seveda to ni enosmerna ulica. Tudi mi imamo pričakovanja od komisije. Ah, ja Gospod Henkel, ena minuta. Predsednik. Predsedujoči, vaš program je predstavnik ELS opisal kot novoletno jelko. In podpredsednik je prižgal na tej jelki deset svečk. To je vaših deset prednostnih nalog. Moram pa povedati, da imam težavo z vašo pet, peto prednostno nalogo, namreč poglobitev monetarne unije. V bistvu je vse, vsakemu jasno, da globalno gospodarstvo raste veliko hitreje že nekaj časa kot Evropa. Evropa pa raste hitreje kot evroobmoče. Torej imamo še prav posebno v evroobmočju določeno težavo. Ne morem si pomagati, da vas spomnim na to, da je evro preveč močan za jug Evrope in pre šibak za Nemčijo. To vidimo pri brezposobnih med mladimi v Južni Evropi in pri presežku, trgovinskem presežku v Nemčiji. In zanima me, kdaj bomo prenehali z različnimi ekonomskimi in fiskalnimi kulturami v Evropi kdaj bomo nehali podrejati te kulture enotni valuti in kdaj bomo pripravili valuto, ki ustreza vsem tem kulturam. Hvala lepa. Desarnes, najlepša hvala. Gospod Desarnes, najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Hvaležna sem vam za to, kar ste povedali. Evropa se mora osredotočiti na to, kar je bistveno. Kaj je bistveno? Najprej gospodarski in socialni vidik, seveda, vaše investicijski načrti v pravo smer, moramo pa iti še dlje, podpirati in predstaviti tudi časovnico za fiskalno usklejevanje, ustvarjati tudi stabilno okolje za podjetja in obenem spodbuditi tudi dobro gospodarsko upravljanje z evro območjem. Potem pa še drugo, kar je zelo pomembno, Evropa mora imeti nekakšne zmogljivosti, s katerimi se bo odzivala na zelo pomembna vprašanja, naprimer politiko imigracije, oblikovati mora tudi ustrezno obramno in zunanje politiko. Dan danes vidimo, kaj se dogaja po svetu, tudi na Pakistanu in kako se odzivamo glede tega. Ozrotočati se moramo na ti dve glavni prioriteti in v naslednjih petih letih, če bomo napredovali, bomo lahko marsikaj dosegli, pokazali svojim državljanom, da ima Evropa določeno dodano vrednost in da si zasluži svoj obstoj. Hvala najlepša hvala gospod papadimoulis najlepša hvala. vprašanje za gospoda junckerja ali imate v programu zapisane kakšne intervencije oziroma poseganje v zadeve držav članic pred nekaj dnevi ste grke nagovorili z naslednjimi besedami da naj volijo in izvolijo znane obraze. To se vas ne tiče. Ali bi si upali pred volitvami podajati take izjave Nemcem ali Britancem? Nikakor ne bi mogli obstati na svojem položaju predsednika Evropske komisije ne dlje kot 24 ur vsaj. Kako se lahko Evropska komisija glede tega odloči na osnovi katerih členov pogodbe? Moja stranka Siriza si prizadeva za rešitve znotraj evroobmočja območja, skozi gospodarsko rast, skozi pravičnost, skozi trajnostni dolg z močno socialno državo. To ni nobena skrajna politika, ampak politika trojke, ki ste jo podpirali vi. In sicer brezposelnost, neenakost in deflacija, zato ne bi poskrbeli. Na začetku ste obljubljali spremembe, zdaj pa se zdi kot da ste nekakšen dvojček gospoda Barosa. Durando, Hvala lepa. Gospa Durand. Monsieur le Président, Monsieur Timmermans. Gospod predsedujoči, gospod Timmermans, včasih se je dobro vrniti k temeljem in razmišljati o tem, zakaj smo tukaj. Tukaj smo predvsem zato, da bi skupaj izpeljali ta skupni evropski projekt, projekt civilizacije, ki je vedno iskala ravnovesje med kakovostjo življenja in pa zmogljivostjo in zmožnostjo, da se to zagotovi. Komisija ima moč pobude, to pa vam daje tudi določeno odgovornost in sicer morate poskrbeti za splošne evropske interese. Splošni evropski interesi zahtevajo to, da vse čas iščete ravnovesje med socialo, okoljem in gospodarstvom. Zaradi ignoriranja krožnega gospodarstva in kakovosti zraka, ter naprimer porodniškega dopusta, ste začeli uničevati ravnovese, ki temeli na evropski socialni pogodbi. In moramo razrešiti to situacijo in znova podpreti splošne interese. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je gospod Lundgren. Ja, ja. Hvala lepa, predsedujoči, da ste mi dali besedo. Naj začnem s tem, da ne bom rekel jupi, hura za gospoda Van Rompoja, ki bo imel gromozansko pokojnino. V tem času, ko se težave kopičijo, vidimo, da se je gospod Van Rompoj upokojil in da bodo davkoplačevalci plačevali njegovo pokojnino. Govorimo o tem, da je zaupanja v EU strani državljanov vedno manj. In kako bi naj zdaj vzbudili zaupanje spet, če bodo morali plačevati še več, zato da bodo upokojeni politiki lahko imeli velikanske pokojnine in bodo še vedno lahko živeli na veliki nogi na račun davkoplačevalcev. In še nekaj. Delovni program gospoda Junkerja tukaj je bilo zapisano, da bi naj imeli nove ukrepe za migracije. Dejal bi, da je to vprašanje za države članice, ne pa za EU, mar boste državam članicam usilili zadeve, ki jih ne morajo obravnavati. Nimamo dovolj delovnih mest niti za državljane Evropske unije, vi pa si želite politike za priseljence, pa saj ni dela niti za državljane Evropske unije. In kot običajno bodo delavci tisti, ki bodo morali plačevati za nenehno pritikajoč, nenehno prihajajoč tok novih ukrepov, ki prihajajo strani komisije. Na volitvah je sodelovalo zelo malo ljudi, tako da mislim, da so ljudje izgubili zaupanje v te inštitucije. Ja, Hvala lepa. Borgezijo, minuta. Hvala lepa, predsedujoči. V svojih uvodnih besedah, gospod Juncker, ste spregovorili o tem, da je potrebno zagotoviti davčno pravičnost in ste govorili o utaji davkov me pa zanima, zakaj niste tega bolj natančno opisali. Morda bi lahko pripravili direktivo, kjer bi bilo zapisano, kako bi dejansko lahko se zoprstavili sistemom, ki smo jih doživeli v zadnjih letih, ko je šlo za množično utajo davkov na račun davkoplačevalcev. To so počele multinacionalke. Imamo torej državo članico v Evropski uniji, kjer ne samo, da obstajajo takšne določbe, temveč se dogaja tudi to, da poštene davkoplačevalce kaznujejo. To je vaša država, gospod Juncker, Luksemburg. Tam zdaj že potekajo preiskave proti poštenim državljanom, proti poštenemu državljanu, ki je razkril ta škandal zaradi tega sploh ne bi bili smeti, smeli postati predsednik komisije. Potrebujemo alternativno pot. Osvoboditi moramo države zapora evra. Vrniti jim moramo suverenost in jim omogočiti, da bodo živeli normalno. Osvoboditi jih ljudi, kot ste vi. Hvala lepa. Le grip, minuta in pol. Hvala, gospod predsedujoči. Prisluhnili smo gospodu Junkerju, tudi prvem podpredsedniku Timmermansu in izrazili ste voljo, da se osredotočimo na nekatere glavne prioritete, cilje, ki pomenijo bistveno. V imenu francoske delegacije v politični skupini ELS bi želeli povedati, katere so te dve glavni prioriteti migracijska politika in pa strategija glede energetike. Še posebej se nam zdi bistveno, da bi leta 2015 dosegli pomemben napredek pri teh dveh glavnih vprašanjih. Kot koordinatorka ELS-a za zadeve povezane s pravicami žensk bi želela povedati še naslednje. Najprej prioriteta skupine ELS za direktivo Women on Boards ženske na odborih in prosili bi vas, da storite kar se da tudi med pogajanji svetom, zato da bomo zaključili z delom na direktivi in tem zagotovili tudi večjo prisotnost žensk na velikih odborih velikih podjetij. Na Evropskem parlamentu smo izglasovali ustrezen kompromis, razumljiv kompromis, to je bil velik korak naprej in želeli bi si, da bi ta dosje uspešno speljali tekom leta 2015. Potem pa še direktiva o porodniškem dopustu. Zelo realistično in utemeljeno ste si predstavljali umik te zakonodaje, če ne pride do nobenega napredka v šestih mesecih, vendar pa mislim, da do tega nikakor ne bi smelo priti, saj bi sicer ogrozili pravice žensk tudi v prihodnem delu Evropske komisije. Teja Vilmot. Hvala lepa. Gospa Wilmot, dve minuti. Hvala lepa, gospod Juncker. Hvala lepa, da ste prišli in da ste predstavili svoj delovni program parlamentu. Dobro bi bilo, iskreno povedano, če bi to predstavili prej, preden ste to sporočili novinarjem. Imam pa nekaj pripomp po branju tega dokumenta. Najprej, kar se tiče davčnih oaz pozdravljam dejstvo, da priznavate težave, s katerimi se soočamo v tem programu. Seveda bodo nekateri dejali, da tega ne bi bilo vključeno, če ne bi imeli LuxLeaksa. Parlament je lani povedal, da želimo neposredne takošne ukrepe za da boj proti davčni utaji. Tukaj gre za poročanje po državah in želimo si sezname za tiste, ki so utajili davke. To smo zahtevali lani, pa nismo videli veliko ukrepov. Medtem so državljani po vsej EU videli zniževanje plač, zdravstvenih storitev, javnih storitev. Vsak dan, teden za tednom, ljudje po vsej Evropi, ki še vedno plačujejo davke, gledajo, kako pada standard. Medtem pa smo dovoljevali velikim korporacijam, da so se izogibali plačevanju davkov in da niso prevzemali odgovornosti. Sedaj potrebujemo zakonodajo. Ne moramo več mižati na zlorabo plačevanja davkov. In potem, kar se tiče svežnja o kakovosti zraka, pozdravljam vas, gospod Juncker, tukaj bo potrebno nekaj storiti, sicer bo to imelo resne posledice za zdravje po vsej Evropski uniji. Onesnaževanje zraka ubije 400 tisoč ljudi vsako leto da smo se sedaj odrekli zakonodaji, ki bi reševala toliko življenj, je neverjetno in popolnoma neodgovorno. To bo dalo sporočilo vsem. Gospod Timorovans, poslušala sem vas, sedaj poslušate vi mene. Torej, takšni zakonodaji se ne smemo odreči. To je popolnoma neodgovorno. To bo poslalo sporočilo vsem, da EU ne zanima več progresivna okoljska politika. Gospod Juncker, premislite o tem, prosim vas. There is a, uh, a blue card. Modri karton. Gospod Torope, malo modrih kartončkov bom vzel, ker smo pozni. Sicer bo celotna komisija in tudi gospod Junker moral ostati tukaj do jutra, na to je navajen, vendar pa to ni v skladu s človekovimi pravicami. Gospod Rope, prosim. Potem pa bo odgovorila gospa Vilmot. Hvala lepa, predsedujoči. Naj vprašam kolegico med predvolinim, predvolino kampanjo so evropski državljani z nižjimi dohodki upali, da bo Evropska komisija, pa tudi novi Evropski parlament, da boste sprejela niz odločitev za boljšo perspektivo ljudi, življenja ljudi na splošno. Mar ne menite, da bi program moral zagotoviti minimalno plačo za Evropsko unijo, haluatteko vastata olkaa hyvä Prosim, Dobro, to nima pravka s tem, kar sem povedala. Ne verjamem Evropo, ki je sezono za podjetja. Služiti mora vsem državljanom in vsi morajo dostojno živeti. Hvala lepa. Sedaj pa Ruža Tomašič, minuta. Hvala lepa ta program za Evropo je ambiciozen. To je dobro, kajti samo ambicioznost nas lahko potisne v pravo smer. Upam, da je to pravi program in da ne gre za pravljice. Upamo, da se to ne bo razblinilo v bližnji prihodnosti kot mehurček. Ne bi bilo prvič, da bi komisija dejala, da je vse repo in prav, da ni potrebno izvajati reform pa ne bi bili soočeni z resničnostjo. Sedaj imamo novo komisijo, novega predsednika, zato bi bilo pošteno, da bi tem ljudem dali priložnost, da pokažejo, kaj lahko storijo. Upam, da bo komisija ukrepala po tem, kar je dejal gospod Timmermans, da bomo izboljševali stvari in se ne vmešavali v življenje ljudi, da bomo izboljšali konkurenčnost podjetij, namesto da bi jih obremenjevali z upravnimi bremeni če pa bo odgovor komisije za vse, potrebujemo več Evrope, potem se bojim nove krize, ki bo imela še hujše posledice. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Gospa Vikstrem, minuta. Hvala lepa. Hvala lepa komisiji, da je danes tukaj za predstavitev vizije, kar se tiče delovnega programa komisije za leto 2015. Lahko bi seveda vse skupaj bilo še boljše. Pozdravljam vašo prednostno nalogo za ureditev priseljevanja. Tako bi Evropa postala bolj privlačna za študente, raziskovalce in druge ljudi, ki jih potrebujemo. Vse to potrebujemo zato, da bi lahko zagnali gospodarstva. Prav tako pa moramo imeti tudi zakonite, varne poti za ljudi, da pridajo v Evropo, če so ogroženi v svojih državah. To je edini način, kako lahko stopimo na prste tistim, ki izkoriščajo priseljevanje za zaslužek. 4000 ljudi je izgubilo življenje letos v sredozemlju. To je pravo morišče. To je potrebno ustaviti. Naj čestitam komisiji za to, da ste dovolj pogumni in da se niste vdali, da boste uredili to področje. Ferreira, minuta. Hvala lepa. Predsedujoči, ta program kaže na to, kaj pomeni nova komisija gospoda Junkerja. Naložbeni načrt z javnimi jamstvi za gigantski program javno-zasebnih partnerstv, infrastruktura v javnem interesu, ki si želijo samo dobička, potem obsodbe mladih na prekerna delovna mesta, na imigracijo. Vse to kaže na to, da seveda nismo storili pravih korakov. Vse, kar bi lahko pomenilo dober družbeni razvoj, vse to je bilo odstranjeno, naprimer, kar se tiče porodniškega dopusta in tako dalje. Komisija ne kaže pravega obraza. V bistvu ste samo partner za velike multinacionalke. To je torej na račun velikih multinacionalk in glede na to, kdo sedi v eh, svojem predsedniškem fotelju, potem lahko največ pridobi. Hvala lepa. Eh, Hvala lepa. Folkt, minuta. Hvala lepa, predsedojoči. Gospod Juncker, govorili ste o tem, da bo v delovnem programu z veliko naložbami potrebno zagotoviti prihodnost Evrope. 60 sekund imam za vprašanje. Najprej vas sprašujem, kam boste investirali, da bi se borili proti migracijam? To predstavlja pritisk na 24 milijonov brezposlenih v Evropski uniji. Dejali ste, da boste se borili proti davčnim prevaram in utaji davkov. Ja, ali ste, da je potrebno plačevati davke tam, kjer so, bi, kjer so bili proizvodi proizvedeni? Kako verodostojno pa to naj bo po vašem luksemburškem modelu? Bo to veljalo za podjetnike ali samo za delavce? Kje ostaja socialna pravičnost? Ali menite, da boste z enotno valuto evro se lahko borili proti različnostim v Evropi? minuti, kolmekrat. Hvala lepa. Preda, minuta in pol. Že pa list. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, bil sem koordinator ELS za zunanje politiko in zelo sem zadovoljen, da sem v vašem programu za leto 2015 odkril to, da naj bi delali tudi na sosedski politiki. To je tudi za nas prioriteta, s tem se že ukvarjamo moj kolega Edward Kukan je predvsem odgovoren za to. In dobili smo zelo pozitiven signal strani komisarja Hana glede tega. Pripričan sem, da bomo dobro sodelovali skupaj, še posebej zaradi tega, ker nas je v zadnjih letih nekoliko presenečala sprememba tako na jugu kot na vzhodu Evrope. Slabo smo bili pripravljeni na te spremembe in na ravni odločanja na Evropskem parlamentu smo včasih imeli občutek, da nismo na najboljšem položaju. Reforma evropske sosedske politike danes ne sme biti le kozmetična. Moramo se odzvati na velike izzive, s katerimi se srečujemo danes in zagotoviti ravnovesje med vzhodom in zahodom. Hvala lepa, zaključite prosim. Ja. Yeah. Euh, euh, in želel bi povedati tudi nekaj o sporozumu z združenimi državami. Ta pogajanja so pomembna predvsem za gospodarsko rast in za ustvarjanje novih delovnih mest, pa tudi za nekatere politične zadeve. To partnerstvo je za nas bistvenega pomena in Evropa mora postati močan globalni akter, to pa bo lahko postala, če bomo uspeli tudi s tem sporazumom. Hvala. E, Hvala lepa. Naslednja je gospa Toja, dve minuti. Ker vicepresidente, komisari. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, podpredsednik, predsednik. Pozdravljamo to, da je potrebno stvari urediti drugače kot v preteklosti, vendar pa to moramo potem tudi izvesti še posebno v političnih odnosih s parlamentom, ki so zelo pomembni. Če si želite Evropo, ki bo bližu, blizu državljanom, če želite, da bomo vsi šli v isto smer, potem potrebujemo boljše nove odnose. In kar se tiče izbora, ki je pravi glede prednostnih nalog, glede boljše zakonodaje, si želimo predvsem boljšega izvajanja. Preveč birokracije, preveč nepotrebnih postopkov, preveč eksternalizacije potrebujemo več preglednosti. Želim pa povedati, kar se vsebine tiče in kar se neposredne prihodnosti tiče, da je še prav posebno izvajanje naložbenega načrta pomembno. Poleg tega pa moramo upoštevati tudi ekonomsko-politična vprašanja. Brez osrednjih pogojev ne bo zaposlovanja. Danes smo že govorili o fleksibilizaciji pravil, o novem pristopu pri pravilih. Pomiriti vas želimo. Želela bi si, da bi se razprava današnjega dopodneva odrazila tudi v dokumentu komisije. Vsi čakajo na kakšno božično darilo in omeno svoje države moram reči, da je 40 odstotkov ljudcev, ki je volilo mojo stranko, zahtevalo to, da bomo pognali rast, da bomo bolj prožni, da bomo imeli dobre izdatke, tako da bo lahko BND rasel. Ne smemo uničevati javnih financ. Ne smemo imeti nepotrebnih javnih financ. Potrebujemo usmeritev v Evropo 2020, sofinanciranje projektov Juncker, tudi pri strukturnih skladih. Ta razprava mora biti tista, ki bo sedaj na dnevnem redu. In potem si seveda želimo tudi družbenih pobud. Želimo imeti več sredstev za kulturo, za ustanove in tako dalje, fondacije in tako dalje. Lahko se pridružim samo tistemu, kar so dejali že kolege pred mano. Hvala lepa. Gerike, minuta. Hvala lepa. Pozdravljam pobudo glede delovnega programa za leto 2015, da bi to naj bil nov začetek. Zato sem vam izrekel tudi svoje zaupanje, vendar pa ne gre samo za me. V preteklih tednih sem imel veliko v svojem volilnem kraju v Nemčiji. In pogosto sem dejal ljudem, da ko se srečam s predsednikom Junckerem, kaj naj mu pa rečem? Pet elementov bi rad posredoval. Dva mlada, ki se še izobražujeta v Frankfurtu in delujeta prostovoljno v begunskem taborišču, sta menila, da je potrebno najti evropska pravila za pomoč beguncem Mlada družina s tremi otroki je dejala, da morate poskrbeti za davčno pravičnost, ne vedno samo za velike multinacionalke, temveč je potrebno poskrbeti za družine. In potem ena pekarna odrezno je kritizirala to, da nastajajo zakoni za pisanimi mizami v pisarnah. Potrebno je uradnike tudi poslati na prakse, da bodo vedeli, zakaj gre. In potem oče iz Belina je dejal, da je potrebno zagotoviti tako politiko, da bo družinam prijazna. To imenujem Evropska strategija za družino. Hvala lepa. Federlej, minuta. Hvala lepa, predsedoči. Hvala lepa, gospod Juncker, da ste tukaj. Zaupanje sem vam izrekel z izvolitvijo, pa tudi zaupanje v komisijo. Potem pa, ko je govora o kakovosti zraka, odpadkih in okrožnem gospodarstvu, ko ste omenili, da boste to zakonodajo omaknili, potem pa sem izgubil zaupanje. Gospod Timmermans, potem se dobil novo upanje, ko ste dejali, da bo to ponovno ubesedeno in uvedeno na določen način. Vendar pa potrpljenja, dragi komisarji, ni prav veliko. In preden bomo prišli do tega, da bomo izpolnili ta dnevni red, bo prišlo do pomankanja zaupanja med parlamentom in komisijo. In to je tisto pomembno. Namenil sem vam zaupanje, ker sem menil, da ste sposobni dejansko spremeniti Evropo v Evropo blagostanja in zeleno Evropo. Vendar pa upam, da ni cilj komisije tak, da bi se odrekli okoljskim politikam. Okay. Eh, seuraavaksi edustaja Albiol Gusman, yksi minuutti, olkaa hyvä. Gospa Albiol Guzman. Hvala. Gospod Juncker, rekli ste, da ste zaljubljeni v Evropo. Uh, vabim vas, da skupaj z mano obiščete kakšno uh, jedilnico, javno kuhinjo ali pa sevto ali melijo. Eh, zdaj bomo prevedli ta program dela v jezik, ki ga bodo vsi razumeli. Povedali bomo, kaj je v ozadju. Uh, tukaj gre pravzaprav za um, prostotrgovinski sporazum z ZDA. To je samo v korist podjetij, za ljudi pa to pomeni še več varčevanja, še več revščine. Eh, potem govorite o uh, portfelju gospoda Kanjeteja, o eh, frackingu in drugih postopkih, ne govorite pa o ljudeh. Uh, potem uh, vaš program bo povzročil tudi več davčnih utaj, kot se je to že zgodilo v Luksemburgu. Uh, novi komisari, nov delovni načrt, ampak stara politika. To je eh, politika uh, Titanika, uh, je, na katerem so se rešili samo tisti, ki so potovali v prvem razredu. In uh, vaš načrt so politike, proti katerim se bomo mi borili. Hvala. Hvala lepa. Naslednji gospod Bal. Hvala lepa. Rad bi se zahvalil predsedniku Junkerju in podpredsedniku Timmermansu, da se danes pogovarjamo o tem delovnem programu. Zelo pozdravljam, da ima ta program konkretne pobude za uveljavitev desetih prednostnih nalog komisije. Mislim, da je pomembno izpostaviti, da se EU osredotoča na velike težave, na velike projekte. In mora zanemariti manjše. Rad bi povedal, da morate preveriti to zakonodajo, temeljito preveriti in potem imeti pogum umakniti nepotrebno zakonodajo. Naši državljani pričakujejo od naš pobude za boljšo zakonodajo. Podjetja upravičeno od nas pričakujejo manj birokracije, več sorazmernosti in predvsem boljši dostop do finančnih možnosti. Zato so te prednostne naloge komisije gotovo tudi pristop, ki veliko obeta. Dve prednostne naloge bi rad izpostavil. Najprej nov signal za delovna mesta, rast in naložbe. Naložbeni svežen je tukaj gotovo ključni element za to, da bi vrnili zaupanje spet v evropsko gospodarstvo. In potem poglobitev monetarne in gospodarske unije. Tukaj bo potrebno spobuditi reforme v državah članicah in pri pregledu gospodarskega upravljanja moramo še naprej staviti na reforme. Hvala lepa. Hvala, gospa Beres, dobi besedo za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovani predsednik Evropske komisije, podpredsednik Evropske komisije, prišlo je do afere LuxLeaks. Danes pa govorite o tem, da naj bi poskrbeli za nekakšno izboljšanje fiskalne situacije v ravno teh državah, kjer prihaja do tega. No, osvetlili ste to pot, ki je za nas bistvenega pomena in eh, to lahko toplo pozdravimo. Prižekujemo pa tudi nekatere pobude s katerim bi zagotovili poročanje po posamečnih državah članicah. To je že stara zahteva Evropskega parlamenta in mislim, da je danes to še veliko bolj aktualno. Glede tega niste povedali ničesar. Potem pa še glede te boljše zakonodaje. Imamo določene pomisleke. Videli smo, da namesto, da bi razlagali boljšo zakonodajo kot eh, cel kup eh, postopkov, ki bi prevedli do izboljšav. To pomeni, da bi iz programa Evropske komisije umaknili nekatera besedila, ki niso všeč industriji in to velja tako za onesnaževanje zraka kot za krožno gospodarstvo. Prav tako naj bi umikali nekatera besedila, ki niso všeč državam članicam, naprimer porodniški dopust. Danes ste govorili o novih perspektivah in pa o ponovnem vzpostavljanju krožnega gospodarstva. Nekoliko bolj nas zanima, kaj ste si zamislili v smislu tega, da ne bi sodelovali glede tega, če želimo naslednji, naslednje leto uspeti v Pariški konferenci. Potem pa še pregled direktive o avtorskih pravicah, tudi to je zelo pomembno in moramo omogočiti tudi kreativni industriji Evrope, da nekako preživi in da ne potešimo le apetito nekaterih eh, nacion, multinacionalk. Ja, Hvala. Gospod Jakovčič, minuta. Dosadašnja, dosadašnji istupi gospodina Junkera in njegove komisije v mene moram reči v lijevo. Hvala. Izjave gospoda Junkerja mi dajejo razlog da mu zaupam. To je nov začetek. Vendar pa se sprašujem, ali bodo prišle tudi nove priložnosti. Mislim, da so v vašem mandatu ključne tri besede – investicije, razvoj in rast. To bo tista platforma, eh, na kateri bo vaša komisija bodi si uspela ali pa uh, bila poražena verjamem v digitalni trg in pa monetarno unijo. Digitalni trg eh, lahko postane eh, tudi peta evropska svoboščina. Veliko idej je bilo v zvezi s tem povedanih. Verjamem v program komisije, upam, da bomo v sinergiji z državami članicami, regijami in mesti eh, lahko popeljali Evropo naprej v prihodnost. Veliko uspeha vam želim pri tem. Hvala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 In uh, verjetno govorimo tukaj o običajnih obtožencih, tistih, ki so vedno deležni eh, sodb. In uh, ti obrazi nam niso uh, neznani. Uh, politiki so Evropo spravili na kolena, tudi kar se tiče priseljevanja. Sama sem članica odbora Libe in se s temi temami ukvarjam v okviru odbora. Ti isti obrazi politikov eh, zdaj želijo eh, spremeniti svoj nastop. Sredozemlje pa se še vedno spreminja v skupno grobišče. Imamo tudi uredbo Dublin 3, ki je vse manj učinkovita tukaj potrebujemo nove zamisli, vključno eh, s popravkom tega, kar se zdaj dogaja, napak, ki se zdaj dogaja. Mislim, da bi to morali upoštevati. Hvala, gospa Van Brent. Er ehm, Najlepša hvala. Najprej bi rada pozdravila predsednika in podpredsednika komisije. Pred nekaj časa že je komisija začela z delom in od takrat uh, eh, vse čas uh, zveni oziroma imamo občutek, kot da bi se sprejemala drugačna zakonodaja. Eh, preveč je birokracije, dobro zakonodajo imamo, naprimer glede vode, glede kemičnih snovi v zraku. Uh, In uh, ta zakonodaja je privedla do boljšega okolja, do novih delovnih mest in več inovacij v Evropi. Mislim, da bi morali nadaljevati po tej poti. Sama sem bila s kolegi v Limi prejšnji teden in uh, lahko rečem, da je bil končni dokument mrzav tuš za vse nas. Zelo težko je doseči napredek na globalni ravni. To vsi veste. Eh, še posebej na področju okolja je tako. In eh, zdi se, kot da Evropa zdaj zaostaja. Sama želim biti optimistična. In eh, rada bi vas v imenu svoje skupine in parlamenta podprla, vendar pa pravite, da zdaj delate na novi zakonodaji, kar se tiče čistega zraka in krožnega gospodarstva. Eh, torej, rekli ste, da ti zakoni niso bili ukinjeni. Eh, leta 2015 naj bi prišlo do novega predloga glede krožnega gospodarstva, eh, pa tudi predlog o kakovosti zraka naj bi bil spremenjen oziroma izboljšan. Pomembno se mi zdi, da vas pri tem podpremo, ampak moj pogoj za podporo pa je, da ne zmanjšamo ambicioznih ciljev glede krožnega gospodarstva in kakovosti zraka. Tako bomo lahko zagotovili vzdržno gospodarstvo. Hvala. Gospod eh, Hadži Georgiju je naslednji. Dragi gospod eh, Juncker, prebral sem delovni program komisije in postavilo se mi je nešteto vprašanj. Nova komisija je predstavila program, ki temeli na številnih uh, geslih, vse se bo spremenilo, nove politike boste pripravili in tako naprej, ampak v resničnosti vse ostaja enako. Ne vem, ali ste prebrali prejšnji program komisije, kaj so oni povedali o tem. Ta program je temeljil na neuspešnih politikah, ki so Evropo vodile v krizo. Ljudje so zaradi tega postali revni. Kaj je pri vas novega? ko govorite o eh, skladu 315 milijard za strateške investicije, ali eh, to ne sledi neoliberalni politiki? Veliko eh, ste napovedovali v zvezi s temi 315 milijardami. 5 milijard prihaja od Evropske centralne banke, nekaj od investitorjev, ostalo pa od učinka vzvoda ampak uh, zakaj, uh, kakšen je namen, ali bo ta denar šel majhnim in srednjim podjetjem ali bo služil samo uh, velikim uh, multinacionalkam. Med uh, vašim predsedstvom oziroma med predsedniško kampanjo ste bili tudi v Grčiji. Hvala. Gospa Fajon je naslednja. Izvolite. Dve minuti. Hvala predsedujoči na milijone evropejcev danes ne najde dela ali je v času krize izgubilo svoje prihranke. imamo dinamične mlade ljudi z veliko potenciala a njihova perspektiva je slabša kot kdajkoli prej tudi na račun multinacionalk in davčnih goljufov ki prosto izkoriščajo razlike v naših davčnih sistemih. če bi se v evropi zares borili proti davčnim oazam in izmikanju plačil davkov bi lahko približno tisoč milijard evrov ki na leto padajo v črno davčno luknjo vlagali v zaposlovanje mladih v naložbe za okrevanje gospodarstva v prazne nacionalne blagajne. verjamem da velikanska večina nas tu in v širši javnosti utajo davkov razume kot nepošteno in nemoralno izmikanje obveznosti. komisija in evropske vlade danes med prvimi spet obljubljajo boj proti izogibanju davkom a prav njihovi ministri so v bruslju v preteklosti blokirali vrsto zakonodaj povezanih z davki. v evropskem parlamentu smo že lani predlagali da se za vse multinacionalke uvede obvezno poročanje poslovanja v državah kjer so prisotne s tem bi preprečili da bi ob koncu leta plačale le nekaj bornih odstotkov davka. že danes potrebujemo dokaze o drzni dinamični a zanesljivi evropski komisiji zato je moja novoletna želja da bi ljudje ne samo v moji državi sloveniji ampak po vsej evropi spet z enakim navdušenjem spremljali in sooblikovali evropske politike kot smo jih pred desetletjem in več. če nam spodleti pomeni da se nismo naučili nobene lekcije iz preteklosti najsibo davčnih goljufij porasta ekstremizma nacionalizma v evropi ali umiranja obupanih ljudi v sredozemskem morju ker kljub tragedijam nimamo celovite solidarne migracijske in azilne politike in tega si kot prepričana evropejka preprosto ne želim. Uh, uh, gospod etheridge bi vam postavil dodatno vprašanje. ali se strinjate uh, z mojo primerjavo? mislim da se nogomet najbolje igra takrat Eh, kadar eh, sodnik eh, gleda samo, da ni kakšnih prekrškov, ampak ne piska vedno. Tako imamo lahko čudovito igro, kjer stvari dobro potekajo. Z gospodarstvom imamo lahko tudi cvetoče gospodarstvo, ki dobro teče. Če Eh, bi samo uh, rahlo ukrepali in uvedli popravke tam, kjer je to treba. Like days, ne, vem, ne vem, spoštovani kolega, če sem čisto razumela vaše vprašanje. Ljubim nogomet, ne igram ga, ampak vem, da je v športu veliko lepega, ki nas povezuje. Zato bi si želela, da imamo v Evropi veliko takih športnih zdravih trenutkov. In če lahko vašo primerjavo vzamem tudi za to, kaj lahko naredimo v gospodarstvu bolje za delovna mesta, in pa za rast lahko to paralelo potegneva. for a good football game of course you need a level playing field. de commissie wil graag politiek en ambitieus zijn en dat zie ik graag. seveda potrebujete enaka pravila za dober nogomet komisija eh, posega po zadnji priložnosti za Evropo. In vprašanje je, ali ima delovni program eh, za leto 2015 dovolj ambicij. Rad bi komisijo prosil, prosil naj se osredotoči na tri stvari. Na boljše upravljanje. Eh, ne bi se smeli spuščati v razpravo o majhnih nepomembnih pravilih. Boljše upravljanje pomeni boljšo Evropo, Evropo, ki jo bodo ljudje bolje razumeli. Potem okoljska zakonodaja, ta je ključnega pomena za to, da zagotovimo eh, trajnostno gospodarstvo, ki bo v interesu vseh. Upam, da lahko pričakujemo nove predloge glede krožnega gospodarstva in kakovosti zraka že letos. Pa še eh, nekaj, eh, očitno je nekaj zelo narobe z obdavčenjem v Evropi. Zdaj se poziva k poročanju po državah članicah, eh, več bi moralo biti upravljanja, več nadzora in mislim, da bi na ta način lahko zagotovili, da eh, ne bo prišlo več do čudnih konstruktov, kot smo jim bili priča do zdaj. Gospod Juncker nam je obljubil Evropo, ki bo imela trojni A na socialnem področju, tega ne moremo doseči brez ustrezne zakonodaje, ki pa je ni v delovnem programu. Gospa Arina. Merci, monsieur le président. Alors, vous avez dit... Najlepša hvala. Povedali ste, da bi se morala Evropska komisija osredotočiti na bistveno. Socialna zaščita je, po mojem mnenju, temeljna pravica v Evropi. V vašem delovnem programu pa se mi zdi, da bi morali socialni dumping obravnavati v okviru mobilnosti delavcev in da je bistveno, da se borimo proti zlorabam in pa izkoriševanju. Socialni dumping pa je več kot to. Gre za napad na naš evropski socialni sistem, gre za vzpostavljanje konkurence med delavci in v tej situaciji nobeda nič ne pridobi. Delavci ostanejo brez službe, tisti, ki so najmanj zaščiteni, pa se jih izkorišče. MSP-je, ki bi sicer spoštovali delovce, so ravno tisti, ki so se znašli danes v Evropi v težavi. In gospod Junkar, nismo vas izvolili zato, da bi uničili pravice delovcev ali pa da bi načeli tkivo, ki še drži skupaj MSP-je v Evropi. Uporabiti moramo vsa orodja in sredstva, ki jih imamo na voljo, ter zagotoviti to, da bo socialno varstvo v Evropi spet postalo prioriteta. Potem pa še porodniški dopust, o tem smo govorili in bistveno bi bilo, da bi komisija znova umestila to temo v prednostno obravnavo. Zdaj pa se nekako izgibate odgovornici. Šest mesecev ni veliko, nosečnost ponovadi traja devet mesecev in eh, mislim, da se boste morali potruditi in že prej najti rešitev. Hvala. Hvala. Gospod Ujheli je naslednji. Minuta in pol. Micro, please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 da bi imeli dobre zaposlitvene številke in naložbe. To je turizem. Turizem pa sploh ni omenjen v vašem delovnem programu. Če pa želimo imeti enotno, konkurenčno Evropo, moramo pomisliti tudi na to. Če bomo rešili, če želimo razrešiti težave glede brezposobnosti, se moramo posvetiti tudi temu sektorju. 50 odstotkov vseh prihodkov v Evropi nastaja na področju turizma. Z veseljem vam ponujam pomoč. Kot državni sekretar za turizem sem bil torej pristojen za to področje. In imamo tudi zelo obsežno skupino, med skupino poslancev za turizem. Prosim torej, da upoštevate tudi to področje v vašem delovnem programu. Kot mačar sem prejšnji teden vam pisal, gospod Juncker. Pisal sem vam o tem, da v delovnem programu prihaja do kršitev pravil. Odgovora nisem dobil, sem pa videl izjavo ki je bila poslana mađarskim novinarjem. Upam pa, da bomo še naprej tako dobro sodelovali. Hvala. S tem smo zaključili seznam govorcev. Imamo pa še postopek Catch the Eye in več kot eh, dva ducata se vas je javilo, tako da vseh ne bo mogel sprejeti. Moral bom razdeliti čas čim bolj primerno in pri tem upoštevati tudi uh, skupine. Zdaj bom povedal, eh, kdo vse bo lahko spregovoril v tem postopku. Gospod Lavija. Kirski, ste Tarabella, ste Sera Santos, eh, ste Marija Snotis, ste Faria, ste Senra Rodriguez. Uh, eh, morda bom te govorce najavil v drugačnem vrstnem redu eh, ampak ti bodo lahko spregovorili gospod lavia je prvi izvolite lahko začnem odreste. Gospa Senra Rodriguez je tudi na seznamu, ki je ženska. Juncker, Gospod predsednik eh, Juncker, podpredsednik Timmermans. Sam sem predsednik odbora za okolje v tem parlamentu. V imenu koordinatorjev vseh političnih skupin bi rad povedal, da smo zelo nezadovoljni eh, s tem, da ste umaknili zakonodajni svežen okrožnem gospodarstvu in tudi o uh, umiku svežna, o kakovosti zraka. Slišali smo vaš nov predlog in uh, agencije to sicer označujejo uh, za napredek, ampak uh, dobro bi bilo, če bi nam razložili, zakaj bodo te novosti boljše. To bi sam zelo cenil. Uh, Mm, pričakujemo tudi, da boste obiskali naš odbor v parlamentu. Večkrat smo vas že povabili. Eh, in eh, upamo, da nam boste povedali, zakaj nameravate umakniti ta svežen. Ali ni bilo možno doseči dogovora med institucijami v zvezi s tem ali kaj. Prej smo imeli tudi možnost, da to pregledamo, ampak tak izgovor se nam eh, ne zdi primeren. Hvala. Gospod Tarabela, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dve uri smo potrebovali za to, da smo prišli do kmetijstva več kot eh, dobrega deleža evropskega proračuna. Kako bo za programom delitve zelenjave in sadja po šolah? To naj bi poenostavili tako, da bo vse bolj enostavno in da bo v enem tudi izobraževali uh, otroke glede prehrane. Žal mi je, da ne bi to umikali. Zanima me pojasnila, ali bomo to imeli ne. Potem pa še bio kmetijstvo. 30 odstotkov uvoza imamo v tem sektorju v Evropski uniji in upam, da komisija ne bo umaknila urejanja tega področja. Kakšen je namen komisije glede tega? Bistvenega pomena bi bilo, da bi lahko sporočili jasno tudi kmetijskemu sektorju, kako bo s tem. Ja, Marija, samo kaj ve. Hvala. Gospod Marija. Do. No, bi se otihate pa istina fina. Ja. Gospod Juncker, eh, presenečen sem, da ste tu. Mislil sem, da ste šli v Atene, eh, da bi podprli različne politike. Poslali ste pa gospoda Moskovičija. V svoji zadnji izjavi ste izjavili oziroma izrazili podporo določenim ljudem, ki jih poznate, določenim politikom. In eh, glede na volitve, ki prihajajo v Grčiji, se sprašujem, kdo pravzaprav mislite, da ste eh, novi vodja Aten ali kaj, kdo vam je dal pravico, da se vtikate v notranjo politiko Grčije. Ali ste predsednik eh, komisije ali predstavnik trojke. Bodite neutralni. To vam nalagajo pogodbe in odločiti se morate za to. Eh, popili boste to svojo grenko pijačo eh, in eh, vi in vsi tisti, ki ste podprli memorandum v Grči in Grki vam bodo sporočilo poslali na naslednjih volitvah. Hvala, gospod Farija je naslednji. Dobrega, sjo prezident. Sjo prezident, komisar. Hvala. Eh, gospod predsednik in podpredsednik, eh, dobrodošla tukaj, govorimo o eh, programu komisije za leto 2015. Žal mi je, da boste ukinili zakonodajo za krožno gospodarstvo, recikliranje in tako naprej. Ali boste dejansko to zakonodajo umaknili? Eh, glede pravila oziroma cilja 70-odstotnega eh, recikliranja in pa kakovosti zraka. Prebrali smo, da se vam to eh, ne zdi ustrezni cilj in nam se pa ne zdi resno, da ukinjate to zakonodajo. Francija in Nemčija želita, da se ti cilji obdržijo. Kaj pa. Eh, konflikt eh, med gospodom Timmermansom in komisarjem za okolje. Rekli ste, eh, oziroma komisar je rekel, da teh direktiv ne bomo preklicali. Hvala, gospa Sinra Rodriguez. Hvala, predsedujoči. Gospod Juncker vsaka tretja ženska eh, v Evropski uniji je žrtev eh, spolnega nasilja in v vašem programu ni eh, nič zapisano v zvezi s tem. Potem kmetijstvo in ribištvo, ki sta stebra naše prehrane in ki ohranjata še vedno veliko delovnih mest, tudi nič. Potem nič o majhnih in srednjih podjetjih, nič o revščini, socialni izključenosti, lakoti, nič eh, ni med vašimi prednostnimi eh, nalogami za boj proti temu. Eh, nič ne boste naredili za to, da ne bi več ljudje izgubljali svojih domov. Eh, to ni zapisano med vašimi prednostnimi nalogami. Tudi nič o prekarnem delu, tudi nič o uh, izgubi socialnih pravic in o privatizaciji javnih služb, osnovnih javnih storitev, kot sta zdravstvo in šolstvo. Ali ste pozabili, uh, Eh, na to ali, ali pa to sploh niso vaše eh, prioritete? Polkojbe. Najlepša hvala. Poslednji je Kastaldo. Nekdo je pred leti povedal, da politika in mafija obstajata obenem na istem območju ali se medsebojno borita ali pa sodelujete. Prihajam iz Rima kjer smo bili priča 37 aretacijam višjih političnih uradnikov in politikov, policijskih uradnikov, novinarjev. To je prestolnica mafije dan danes. Nekaj moramo storiti glede tega, ali ni tudi to evropska odgovornost. Odmakniti se moramo od besed in preiti k dejanjem. Zdaj moramo zagotoviti to, da se bo zaseglo nezakonito pridobljeno premoženje mafije. Sicer bo na koncu zavladala omerta vladavina tišine, ki bo vse ponovno zavila v vato. Številni pravijo, da ničesar ne vedo, mok institucij je oglušujoč in ime te tišine je mafija. Najlepša hvala, gospod Sikirski. Najlepša hvala gospod predsednik, eh, gospod Timerman se je povedal, da to, da nečesa nismo omenili, še ne pomeni, da to ni pomembno. Na osnovi tega lahko povem, da bo prioritet za leto 2015 več. Sem prav sklepal. Dejstvo, da se z nekim vprašanjem ukvarjamo, pa prav gotovo ne pomeni, da bo to privedlo do uspeha. Veliko težav je v Evropski uniji, z veliko težavami se sooča tako Evropski parlament, kot tudi svet in Evropska komisija, naprimer kote za mlečne proizvode, potem v Ukrajini ruski embargo, na to nekateri živalski bolezni, pri svinskem mesu naprimer. Potem pa še okolje in šolski programi za prehranevanje. To so vprašanja, ki so zelo pomembna in zelo občutljiva tudi v socialnem smislu. Naj povzamem. Menim, da teh težav ne smemo potisniti v ozadje. To je treba uvrstiti med prioritete za leto 2015. Strinjam se z vami, predsednik Prekinja. Signor Presidente Komisije Evropeje, signor komisarju, gostaria di uma vez... Santoš, spoštovani gospod predsednik Evropske komisije znova, pozivam Evropsko komisijo, da preventivno deluje v sektorju mlečnih proizvodov. Leta 2015 bi se ta sektor lahko znašel v hudih težavah, cene bi postale nestanovitve tudi na tistih območjih, kjer zdaj ni nobenih gospodarskih alternativ. Prihajam iz, Azor, iz Azorov in proizvajajo kar 30 odstotkov vsega mleka na portugalskem. In tukaj gre za nekakšno samo oskrbo pri tem uvozu po zaslugi dobrega upravljanja in boljše tehnologije ter dobre dobave. Mislim, da se tudi vse investicije dobro poplačajo. Prosim komisijo, da poiščejo dobre rešitve, s katerimi bo lahko urejali ta trg in pomagali izvajati tudi tiste primerne strukturne reforme, s katerimi se bomo soočili s temi sežavami. Prav tako bi želeli podpreti sklad za ribištvo, ki bi se moral uporabljati za navedene cilje. Uh, v imenu Evropske komisije podpredsednik Franz Timmermans, ki je odgovoren za boljšo zakonodajo. Na voljo imate največ pet minut in zdaj imate priložnost dejansko pokazati svojo discipliniranost, ne da o tem samo pridigate. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči. Lepo je, da lahko prisluhnimo tudi vašemu glasu, vidim, kakšna je vaša nova vloga. Prav gotovo se bomo navadili zelo hitro. Malo izkušenj imam sodelovanje z Evropskim parlamentom, da pa se hitro učim. Sam sem bil dolgo časa poslanec v nacionalnem parlamentu, izvoljen sem bil kar šestkrat, naučil sem se dela v nacionalnem parlamentu, zdaj pa se moram učiti še dela v Evropskem parlamentu, ki je seveda drugačno. Uh, Naprimer, z veseljem bi odgovoril uh, gospodu Faržu, vendar pa očitno ni imel časa, da bi počakal na naš odgovor. No, to je nekaj, česar nisem vajen iz svojega parlamenta, vendar se očitno tukaj na ta način odvija delo. Drugič, prejšnji teden je prišlo do kroženja dokumenta, zaradi česar sva bila z gospodom Junkerjem zelo. Uh, zaskrbljena, saj nam je to preprečevalo dobro, dela, dobro delo. V medijih se je zgodilo eh, veliko dogajanja, številni ste si ogledali ta pobegli dokument in na osnovi svojih parlamentarnih izkušenj sem se odločil, da se ne bomo odzval na to. Lahko bi že takoj povedal, to je nesmiselno, ne bomo storili tega, imamo drugačno usmeritev, sprejeli bomo politično rešitev. Uh, Vendar pa zaradi spoštovanja do Evropskega parlamenta tega nisem storil zaradi tega, ker sem menil, da moram predstaviti program Evropske komisije na parlamentu in ne v pogovoru z mediji. In vedno se borite za zvezano roko, če nekdo razkrije nek eh, skrivni dokument, potem pa ne morete o tem govoriti, se ne morete obraniti. Želel sem izkazati Evropskemu parlamentu spoštovanje s tem, da predstavim naše načrte tukaj, v tej dvorani. Prosim vas torej, da poslušate to, kar povem in se odzivate konkretno na moje besede in ne na to, kar pravijo mediji o tem dokumentu. Tako bo vse laže, dialog bo boljši, poslušali se bomo medsebojno, jaz sem prisluhnil vam, vi bi morali biti meni. In a, eh, gre za odločitev glede tega, kaj bo komisija storila. In glede okolja sem zelo jasno povedal, da bomo ohranili nekaj obstaječih programov, imeli bomo tudi pregled svežnja o odpadkih, vendar pa bomo to dopolnili tudi v smislu krožnega gospodarstva, tako da bomo zagotovili, da bomo lahko izkoristili tudi priložnosti, ki jih eh, Junkerov načrt predvideva za krožno gospodarstvo in ne bomo zniževali naših ambicij, nikakor ne. Ne v smislu zagotavljanja kakovosti zraka evropejcem, vendar pa bomo prav gotovo spremenili nekatere predloge, ki so bili predstavljeni. Ravno zaradi tega, ker menimo, da ti predlogi ustvarjajo neustrezno administrativno obremenitev in bi lahko to bolje urejali, ali pa mora Evropska komisija prevzeti svojo vlogo kot neodvisni predlagatelj zakonodaje ter povezati vse preostale institucije, da na to sprejmejo odločitev o kakovosti zraka. To je naša vloga, to bomo storili, vendar bomo to naredili na pozitiven način, s konstruktivnim načrtom Potem pa še socialna vprašanja, ta so zelo pomembna za Evropsko komisijo, zato da zagotovimo kakšen korak naprej, zagotovimo napredek. Posebej je pomembna, naprimer, mobilnost delavcev, želimo podpreti, se boriti proti zlorabi in izkoriščanju in izkoriščanje spodkopava prosti pretok po Evropski uniji. Prav tako bi želeli delavcem omogočiti, da izkoristijo delovna mesta v drugih državah članicah, če so ta na voljo. Kako bomo to storili? Okrepili bomo podatkovno bazo o prostih delovnih mestih po Evropski uniji, posodobili bomo pravila glede socialne zakonodaje, zagotovili bomo boljšo izvajanje direktive o napotitvi delavcev, zato da tega ne bo mogoče izkoriščati in zlorabljati. In kot smo že povedali, bomo imeli tudi ciljno usmerjen pregled direktive o napotitvi delavcev od leta 2015 naprej, tako da bomo zagotovili, da v Evropski uniji ne bo prihajalo do socialnega dumpinga, ki smo mu danes seveda priča. Kar pogovorite se z ljudmi iz prometnega sektorja, ti vam bodo to potrdili. To so naše ambicije. Potem pa še položaje in pravice žensk. Ta je zelo pomemben. Ne govorimo le o tem, kaj je prav, kaj je moralno pravično, da jaz kot oče nikakor ne morem podpreti in sprejeti tega, da sta moji črki v slabšem položaju na trgu dela ali po družbi kot so moja sinova, naprimer, to je nespremljivo, vendar pa imamo tudi jasne gospodarske razloge za to. Škodujemo evropskemu gospodarstvu, ker ne ustvarjamo enakih pogojev za vse, za ženske na trgu dela. Tukaj moramo več delati, vendar pa moramo biti tudi pragmatični. Predlog direktive o porodniškem dopustu uh, so številne države članice v realnosti že obšle. Že kar 8 let se ta predlog blokira, predlog, ki smo ga predlagali in države članice temu nasprotujejo. Želimo si izboljšati situacijo, to pa pomeni, da to lahko storimo na osnovi tega predloga. Pokažite nam druge institucije, kako bi to storile in to bomo skušali upoštevati. Če ne, pa ne bomo izboljšali položaja žensk na trgu dela. Če to ne bo mogoče, bomo predlagali druge pobude, s katerimi bomo zagotovili napredek pri teh vprašanjih. Če bi kolega Feraš še vedno bil z nami, bi povedal, da sem se glede ene pripombe le strinjal z njim. Dobro je, da se v stvarih pogovarjamo, da se pogovarjam tudi o tem, glede tega se strinjamo. In povedal bi mu, da je imel prav, ko je dejal, da je preveč bremena po celotni Evropski uniji za MSP-je. In eh, nekaj moramo storiti za to, da razbremenimo majhna in srednja velika podjetja. Če jih bomo razbremenili, bodo ta podjetja zelo hitro lahko zaposlili enega, dva, tri nove sodelavce in to je neposreden prispevek v boju proti brezposobnosti v Evropski uniji. In v tem smislu se mi je enkrat za spremembo zdelo, da je Ferrač dejansko izrazil nekaj v evropskem duhu, verjetno ni bil na kakšnih pomirjevalih ali drugih zdravilih, ampak eh, je le nekako uspel podati nekaj, kar je bilo smiselno tudi njega bi želel vključiti v to razpravo glede tega, kako zaključiti napredek v Evropi. Pa še zadnje pripombe, številni ste govorili o tem, seveda poznamo zelo veliko pomembnih vprašanj. Ker je vprašanje pomembno, to še ne pomeni, da mora Evropa glede tega delovati na specifičen način. Če želimo izboljšati socialno situacijo trg dela, potem za to ne more poskrbeti le Evropska unija. Evropska unija ima svojo vlogo, vendar pa je prav tako pomembno, da tudi države članice naredijo kakšen pomemben korak naprej. In zato bi predlagal, da Evropska komisija in Evropski parlament naredita vse, kar je v njihovih močeh, da v razpravo vključita tudi Evropski svet. Številne od teh zadev se bodo morali odvijati v državah članicah in države članice, ki so zastopane v svetu, bodo morale tesno sodelovati pri teh nadaljnih korakih. In še enkrat naj povem, pripravili smo program Evropske komisije, danes smo ga predstavila in po mojem mnenju je to začetek dialoga, izhodišče, to še ni zadnja beseda Evropske komisije. Pazljivo vam bomo prisluhnili za to, da bomo poskrbeli za to, da bomo dejansko poskrbeli za delovna mesta, za gospodarsko rast in tudi druge prioritete, o katerih govorijo Juncker in nagovarjo glede tega tudi Evropski parlament, ko je bil izvoljen. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa še za zaključek razprave gospod predsednik Juncker. Spoštovani predsedujoči, poslanke in poslanci, mislim, da moramo spremeniti naš način dela. Bil sem na srečanju, kjer smo vse povedali, vendar pa nismo prišli do nobenega sklepa. Komisari smo se stali, smo se sestali na tej konferenci. Danes se mi zdi, da je tako, kot do tega srečanja ne bi prišlo. Želeli smo vam predstaviti delovni načrt komisije, vam in ne tisku. To v Evropskem parlamentu ni primerno vedenje, prosim, da to odstranite. spoštovani predsednik Junkar, prosim, da nadaljujete. No, predvidel sem, da bo ta diskurs potekal normalno, da se ne bo dogajalo kaj takega, da tukaj razstavljate in razkazujete zastave in tako dalje. Želel sem vam povedati, da sem v okviru konference predsednikov želeli imeti, želel imeti pogovor o metodi in delovnem načrtu. In zelo težko je to, tako za me kot za vas, saj nimamo v rokah vse organizacije. Spremeniti moramo način dela kolektivno. Želel bi se vrniti na določene komentarje, če mi dovolite. Prisluhnili smo tako Evropskemu parlamentu, kot tudi svetu in opažam, da nihče ni poudaril tega temeljnega pravila medinstitucionalnega sodelovanja pogovarjali smo se o seznamu pobud in o vseh projektih, glede katerih je bil tudi Evropski parlament negativen in jih je zavrnil. Opt-out, burdendinste, torej. Porodniški dopust, tudi to zavrnjeno, umaknjeno iz delovnega načrta Evropske komisije. vse še vedno obravnavamo, tudi tiste predloge, ki ste jih zavrnili. 130 novih predlogov in pobud imamo, vse bomo še obravnavali, ničesar ne bomo umikali in morda bomo lahko upoštevali tudi kakšen nov predlog. To smo obljubili pred tem Evropskim parlamentom, že lani smo predstavili program za leto 2015 in leta 2015 bomo predstavili program za 2016. O fiskalnih uredbah je bilo vse že rečeno, tako med volilno kampanjo, kot tudi med predstavitvijo glavnih smernic. Govorili smo tudi zelo veliko o preglednosti, o transparenci. In včasih tukaj res zavlada precej humorno vzdušje. Franz Timmerman se je zelo veliko delal pri tej zadevi, torej pri transparentnosti. Komisar, kabinet, generalni direktor morajo obvestiti javnost o tem, kar se je dogajalo med temi srečanji. Nihče ni dejal, kaj bo storil Evropski parlament glede tega. Storite kaj glede tega, vendar. Lahko glasujete že jutri izglasujete resolucijo in poveste, to bomo naredili točno tako kot komisija. Potem pa še nekaj glede Grčije. Sam ne razumem grčine, zato ne vem, kaj točno pišejo grški časniki. Skliceval sem se na skrajneže v Grčiji, vendar pa nisem govoril o. In sem govoril točno o skrajni desnici. Zato ne razumem. Zakaj? Levica tukaj govori, da podpiram skrajno desnico sam, res ne maram skrajne desnice. Preziram skrajno desnico. Sem predsednik Evropske komisije in to ne pomeni, da bom kar izgubil vsa prepričanja potem, ko se bom vrnil iz Strasbura. V Nemčiji, v Franciji pogosto podajam izjave, ki ne zadovoljujejo ne prevladojoče opcije, ne opozicije. Uh, no, vaše pomisleke glede delovnega postopka in transparentnosti bom posredoval konferenci predsednikov. S tem zaključujemo razpravo in uh, delo se bo začelo med naslednjim plenarnim zasedanjem oziroma nadaljevalo januarja 2015. Uh, um, hvala, spoštovani kolegi, hvala, gospod predsednik Juncker. Nadaljevali bomo z razpravo o proračunu. Preden se lotimo te razprave, pa imam še tri sporočila. Najprej glede priporočila za odločitev odbora INTE, da ne ugovarja delegiranim aktom, kar je bilo razglašeno med začetku včerajšnjega sestanka. Nobenega ugovora ni bilo v 24-urnem roku in skladno z pravilom 105 odstavkom 6 smo priporočilo sprejeli in to priporočilo bo objavljeno s prejetimi besedili jutri v sredo 17. decembra 2014. Prav tako bi želela obvestiti parlament, da skladno s pravilom 231. četrtim odstavkom ni bilo nobene zahteve, da se